Uh, Dragi prijatelji, dobrodošli na tej seji odbora za zaposlovanje. Prva točka na dnevnem redu je sprijetje dnevnega reda. Druga točka, tolmačenje. Uh, vsi jeziki so na voljo, razen estonščine, malteščine in hrvaščine. Tretja točka ali lahko odobrite zapisnike z 10. oktobra in 28. septembra. Da. Potem pa prehajamo k četrti eh, točki na dnevnem eh, redu Evropske solidarnostne enote. To je projekt, s katerim se ukvarjamo že kar nekaj eh, časa. Imeli smo vzpostavljeno sodelovanje z odborom za kulturo, naš poročevalec eh, pa je gospod Benifej in uh, bom mu kar dala besedo. Izvolite. Grazie. Eh... Najlepša hvala. V veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim svoj osnutek mnenja o evropskih solidarnostnih enotah to je nova pobuda, ki eh, želi uspodbujati evropski projekt eh, z eno izmed najpomembnejših dimenzij, namreč solidarnostjo, želi pa pomagati tudi mladim eh, pri iskanju zaposlitve, želi jim pomagati pri, do, pri dobivanju novih spretnosti in pa pri pridobivanju izkušenj za osebno in pa poklicno rast. Kot veste, je ta program že bil zagnan eh, in eh, sicer po napovedi predsednika Evropske komisije eh, leta 2016 in sicer, ko je govoril o stanju v Uniji. Ta program dopolnjuje že obstoječe programe. Po posvetu z drugimi deležniki je maja 2017 bila pripravljena ad hoc pravna osnova, o kateri bomo danes razpravljali. Odbor za e, kulturo vodi razpravo v Evropskem parlamentu, e, odbor za zaposlovanje, torej naš odbor, pa e, naj bi podal svoje mnenje, predvsem glede tistih vidikov, ki se nanašajo na področje zaposlovanja. Moramo pa pojasniti, eh, da gre tukaj za uporabo člena 54 in da je zaradi tega naš odbor odgovoren oziroma pristojen zgolj eh, za eh, področja, ki so tesno vezana na zaposlovanje. Veliko je zanimivih predlogov na področju inovacij in eh, poleg tega gre tudi za vzpodbujanje vzpostavljanja novih delovnih mest na področju solidarnosti. Eh, potrebno je poskrbeti eh, za določene popravke v besedilo. Potrebno je namreč ločiti prostovoljno delo od dejanskega plačanega dela. Poleg tega pa je potrebno Eh, zagotoviti tudi ustrezne varovalke. Nekaj je problematičnih področji, ki jih, ki jih bom skušal izboljšati z svojimi predlogi sprememb. Eh, glavni cilj mojega dela je bil, eh, da zagotovim, da Evropske solidarnostne enote ne bi povzročile izkrivljanja na trgu potrebno je poskrbeti za ustrezno ureditev eh, zaposlitve. Potrebno se je poglobiti v eh, to temo nadomestitve eh, prostovoljne oziroma plačane zaposlitve za prostovoljnim delom. In uh, že leta 2014 so, bile, uh, eh, spreji, so bila sprejeta določena priporočila, uh, ki uh, se vežejo na evropske solidarnostne enote. Uh, vendar pa so ta priporočila omejena uh, in uh, za ta delovna mesta je potrebno zagotoviti uh, tudi ustrezne kakovostne standarde. Uh, Pri tem je potrebno upoštevati tudi nacionalno zakonodajo in pa eh, kolektivne eh, pogodbe. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti, da bodo eh, te prostovoljne dejavnosti lahko ponujale le neprofitne organizacije in pa javne ustanove. Eh, zasebna eh, podjetja pa morajo ponuditi plačane zaposlitve in eh, ne prostovoljna delovna mesta. To bi bil tudi pomemben korak naprej glede na trenutno situacijo pri prostovoljnem delu v Evropski uniji. Vsa sredstva namenjena prostovoljnemu delu morajo biti namenjena organizacijam, eh, ki ponujajo eh, to vrstna eh, delovna mesta in nikakor ta sredstva ne smejo zaiti v roke profitnih organizacij. Naš odbor se v veliki meri strinja, kar zadeva deljene pristojnosti z odborom za kulturo vendar pa želimo poskrbeti za čim prejšnjo sprejetje eh, tega mnenja. Zato bi bilo dobro, če bi se lahko osredotočili eh, zgolj na zaposlovanje in pa plačane zaposlitve. To je ključnega pomena za naše delo v tem odboru. Gre za zelo pomemben eh, znak dobrega sodelovanja z pristojnim odborom in prepričan sem, da bomo z tem imeli močno pogajalsko stališče v Evropskem parlamentu Eh, in v trialogih z Evropskim svetom. Hvala lepa za vašo pozornost. <coughs> Thank you, Mr. <coughs> Hvala lepa, gospod Benifej. Gospe Klun ni. Torej, gospod Roland. Hvala lepa. Ja, gospa Klun se opravičuje, ker eh, ima druge obveznosti, vendar pa me je prosila, da podam prispevek v njenem imenu. Zahvaljujem se pripravljalcu mnenja eh, za opravljeno delo, tudi jaz se strinjam, da so Evropske solidarnostne enote dobra pobuda, ki ponujejo eh, številne priložnosti za mlade v Evropi. Mislim, da je bila ta pobuda tudi dobro zagnana in eh, da so mladi, ki pri tem sodelujejo, že zbrali prve pozitivne izkušnje, recimo pri pomoči po potresu v Italiji. Eh, glavni cilj teh evropskih solidarnostnih enot eh, je eh, zagotavljanje priložnosti za mlade in omogočanje mladim, da izrazijo svojo solidarnost. Na ta način lahko zberejo tudi koristne izkušnje, vendar pa seveda te možnosti ne morejo nadomostiti plačane zaposlitve. To bi naj omogočilo mladim, eh, da eh, lahko povsod po Evropski uniji opravljajo solidarnostno delo in pri tem pridobijo nove spretnosti in veščine, ki jih bodo lahko potem uporabili kasneje v svojem poklicnem življenju. Gospa Klun eh, bo podala nekaj predlogov sprememb in sicer predlaga, da bi razdelili eh, ta prostovoljna delovna mesta z pripravništvi v razmerju 80 proti 20, zato da ohranimo ta solidarnostni duh tega projekta. Eh, seveda pa je potrebno omogočiti tudi podjetjem, da lahko sodelujejo in sicer v okviru socialnih partnerstev. Eh, in pravi tudi, da sta potrebni dve kategoriji in eh, da je ključno zagotoviti uspeh tega programa in pa udeležbo eh, mladih. Eh, zahvaljuje se poročevalcu, hkrati pa tudi poročevalcem v senci za vsa prizadevanja doslej. Pozorno pa bo spremljala tudi delo na tem področju v prihodnosti. You, Hvala lepa, gospod Roland. Sedaj pa dajem gos, besedo gospe Žitnanski, ali je kdo nadomešča, kaj te nije, ne? Potem pa gospa Harkin. Izvolite. Hvala lepa. In se upravičujem, da sem prišla nekoliko prepozno. Zato nisem slišala pripravljalca mnenja, ampak prebrala sem mnenje. In v veliki meri se strinjam z veliko, mero, veliko večino predlogov sprememb, ki ste jih predlagali. Mislim, da moramo biti zelo previdni, eh, ko eh, ločujemo med eh, prostovoljnimi dejavnostmi in pa plačanimi zaposlitvami. Preden pa se poglobim v to, naj povem še, da obstaja razprava o tem, ali naj bi sploh vključili plačane zaposlitve v ta predlog. glede na to, da tukaj eh, ne gre za isti projekt, kot eh, ga predstavljajo, eh, kot ga predstavlja Evropsko prostovoljstvo, je potrebno jasno razlikovati med temi prostovoljnimi zaposlitvami in pa pripravništvi, uradnimi pripravništvi v podjetjih. Če bomo za to poskrbeli, potem mislim, da bomo pripravili dobro zakonodajo. Nadaljna tema, s katero se ukvarja pripravljalec mnenja, je razlikovanje eh, med eh, zasebnimi in pa eh, javnimi ustanovami. Pripravljalec mnenja skuša preprečiti, da bi eh, zasebna podjetja nadomestila eh, pripravništva z eh, tem prostovoljnim delom. O tem bi se rada še pogovorila z njim in seveda iz različnih razlogov. Če bodo podjetja plačevala za pripravništva, potem bo tukaj šlo za prihodke, ki jih nasprotnem primeru ne bi imeli. Mogoče pa je tudi, da bodo nekateri mladi, eh, ki se odločajo za prostovoljno dejavnost, želeli delati v zasebnih podjetjih. Mogoče potrebujemo nadaljno razpravo na to temo. In potem se bomo lahko odločili, ali. to področje vključimo ali pa izključimo. Na vsak način pa moramo zagotoviti, da eh, bo zakonodaja zasnovana tako, da od tega ne bodo imele prednosti, ne bodo imela prednosti zasebna podjetja, ki bi uporabljala evropska sredstva eh, in eh, na ta način nadomestila plačana pripravništva. Strinjam se tudi z poročevalcem, da si moramo prizadevati pri temi eh, zaposlitev in pa pripravništev. Eh, namreč, eh, da eh, je pri tem potrebno upoštevati vse cilje na področju izobraževanja, da je potrebno pogodbe skleniti v duhu sodelovanja in tako naprej. Ne bom se nadalje poglabljala v to. In potem je tukaj še tema enotnega portala. Strinjam se, z enotnim portalom. Mislim, da uh, je uh, zasnova zelo jasna in uh, veliko uh, dobrih potes je bilo že storjenih na tem področju in paziti moramo, da naši predlogi ne bi uh, tega uh, dela ogrozili, kajti. Želimo delati dobro, želimo delati ustrezno in potem eh, moramo dodati evropsko vrednost temu, kar se že dogaja na tem sektorju. In priznati moramo, da je bilo upravljenega že kar precej dela. Eno izmed področji, kjer se morda ne strinjam z vami, je predlog spremembe 18, kjer govorite o prostovoljstvu. Eh, za uh, poln delovni čas uh, ali pa za delni delovni čas uh, in poleg tega govorite tudi o prostovoljstvu v prostem času. Mislim, da bi se bilo potem, potrebno o uh, tem še pogovoriti. Potem pa je tukaj še zapis, da uh, te dejavnosti ne morejo zagotoviti, pla, eh, nadomestiti plačane zaposlitve. Mislim, da je to potrebno, da si to potrebno še nekoliko podrobneje ogledati. Mislim, da ste dobro upravili svoje delo in veselim se že nadaljnega dela z poročevalci in pa poročevalci v senci. Najlepša hvala. Gospoda Hedmana nadomestuje, nadomešča gospa oziroma gospod. Žetmanski. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi jaz sodelujem pri eh, pripravi tega dokumenta, ampak v odboru regij. to mnenje je dokaj razumno in poročevalec, mislim, da oziroma pripravljalec mnenja je odlično opravil svoje delo. In eh, lahko se strinjam eh, z njegovimi predlogi, tudi jaz podpiram eh, idejo Evropske solidarnostne enote, ki temelji na prostovoljstvu. Hkrati pa mi je všeč tudi koncept zaposlitve. Vendar pa je potrebno eh, tudi paziti, eh, kako poteka razprava. Nekateri bi eh, namreč radi izključili zaposlitve in pripravništvo in sicer popolnoma iz tega predloga. Mislim, da je to dober koncept zaradi tega, ker bomo mlade naučili solidarnosti in pa empatije to bo pomagalo tudi eh, mladim, eh, ki eh, so brez zaposlitve tukaj v Evropi. Vsako delovno mesto spostavljeno v Evropski uniji se eh, meri eh, z ustreznimi kriteriji in mladi morajo vedeti, da smo jim v pomoč ne le pri pridobivanju veščin, ampak tudi pri konkretni uporabi veščin, ki so jih že pridobili. Na ta način eh, bodo morda lahko našli eh, zaposlitev in to celo prvo zaposlitev, to pa je že kar redkost na tem kontinentu. Zaradi tega eh, mislim, da bi morali gledati na te evropske solidarnostne enote kot na izraz solidarnosti za tistimi mladimi, ki so brezpaseni v številnih državah članicah. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pimenta Lopes. Beseda je vaša. Se upravičujem, samo še trenutek. Gospa predsedujoča. Ne. Ne domeščam poslanca iz EKR. Jaz sem član stranke ELS. Ampak delam eh, na tem področju v odboru regi. Eh, se upravičujem za eh, pomoto, sedaj pa je na vrsti gospod Pimenta Lopes. Hvala lepa, ja, vse skupaj je vodilo v manj, manjšo zmešnjavo. Mi imamo veliko zadržkov glede tega predloga osnutka mnenja. Ne bom govoril o tem, kar je povedal pripravljalec mnenja. Mislim, eh, da lahko dobro vidimo, eh, katere pomankljivosti se pojavljajo v tem predlogu. Včeraj smo pri razpravi o eh, eurofondu govorili tudi o goljufijah. In Rečeno je bilo tudi, da obstaja nevarnost, da bi eh, prostovoljno delo nadomestilo eh, plačana delovna mesta in mislim, da se to odraža tudi v tem predlogu. Kaj ti eh, gre za neplačano, torej brezplačno delo? Torej, ni eh, ravno samo umevno, da gre tukaj za izraz solidarnosti z mladimi. Mi vsaj ne menimo tako. In tudi ne menimo, da Evropska unija temeli zgolj na solidarnosti. Temu ni tako. Ta velika kriza v Evropski uniji danes je povezana tudi s tem, da solidarnosti ni ne le z eh, državljani oziroma ne le solidarnosti eh, v odnosu do državljanov, ampak tudi ni solidarnosti med državami članicami. V programu ni nič novega. Eh, tudi ko gre za cilje te solidarnostne enote, to so cilji, ki so vključeni že v drugih programih, kot je recimo Erasmus, Evropa za državljane in tako naprej. Eh, lahko bi eh, naštel še veliko več programov, ki že pokrivajo vsa ta področja. Torej, eh, gre za instrument, ki je po eni strani solidaren, po drugi strani pa vsebuje številne pomisleke. In eh, potrebno se je zastaviti tudi vprašanje, kako je zastavljen ta projekt. To me spominja na enote mladih, eh, ki eh, so obstajale že v preteklosti. In sedaj še o predlogu samem. Strinjamo se z pomisleki, ki jih je izrazil poročevalec oziroma pripravljalec mnenja, vsaj deloma. Nekaj sprememb eh, je bilo eh, predlaganih in te spremembe so eh, dobre, ampak odbor za zaposlovanje ima zgolj omejene pristojnosti in zaradi tega. Gre tukaj predvsem za vprašanje prostovoljnega dela v primerjavi za plačano zaposlitvijo, lahko pa bi govorili tudi o drugih vidikih. Torej, v tem trenutku smo nekoliko zadržani glede tega predloga Evropske komisije. No, ampak predlogi poročevalcev oziroma pripravljalcev mnenja so vsekakor dobri. Gospod Marta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Močno ocenim to, kar je povedal gospod eh, Benifej eh, v svojem mnenju o evropskih solidarnostnih enotah. Eh, in cenim tudi, da želi zaščititi mlade in pa da uh, ne želi pobud prepustiti državam članicam, ampak uh, želi zagotoviti, da uh, bi bila upoštevana pravila oziroma zakonodaje držav članic. To se mi zdi zelo dobro. Razvoj solidarnosti, prostovoljnega dela, to je vsekakor dobra ideja in lahko bi mislili, da je Evropska komisija podala dober predlog. Ampak eh, mislim, da je eh, gospod Benifej eh, že dobro izpostavil tudi pomankljivosti. To je povedal tudi moj predhodnik. Ali, glede na to, da gre za mlade od 17 do 30 let, ali ne gre nekako za to, da bi eh, prikrili eh, stopnje brezposelnosti, kajti to niso več zelo mladi ljudje. Gre eh, za to, da bi nekako zaposlili mlade od 17 do 30 let, mogoče, prihodnič, mogoče bomo prihodnjič zajeli skupino od 30 do 40 let. Ali ne gre za to, da bi prikrili stopnje brezposelnosti? da eh, želimo izkoristiti te mlade za prostovoljno delo, ki na koncu ne bo plačano. Eh, tukaj gre za to, da naj bi mladi s tem pridobili nove spretnosti in vstopili na trg eh, dela. Ampak ali bodo te novo pridobljene veščine tudi ustrezno uzakonjene, kajti tukaj gre pravzaprav za neuradna e, prostovoljna delovna mesta. Ali bo to vključeno v njihov eh, življenjepis, ali bo do e, te dejavnosti imele svojo težo. In ali ne gre za obsežno komunikacijsko strategijo Evropske unije? na uh, temo solidarnosti, eh, prostovoljnega dela. Mogoče želi Evropska unija na ta način uh, upravičiti svoj obstoj, uh, dokazati, da le ima nek pomen uh, in to uh, na plečih mladih, starih od 17 do 30 let. Mislim, da je gospod Benifej odlično opravil svoje delo. Uh, najlepša hvala. Thank you. I'll give the floor to Madam. Hvala lepa. Gospa Šojdrova je prosila za besedo. Izvolite. Děkuji eh, za udelení slova. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, hvala lepa tudi poročevalcu za opravljeno delo, eh, za eh, predloge sprememb. predlog Evropske komisije je, eh, da bi ta projekt bil namenjen mladim, eh, ki bi na ta način eh, opravljali prostovoljno delo in na ta način pridobili tudi izkušnje. Na ta način bi mladi lahko izkazali določeno solidarnost, hkrati pa bili tudi vključeni v prostovoljno delo. Odbor za zaposlovanje bi se rad osredotočil predvsem na delovna mesta, na eh, pripravništva, na možnosti na tem področju. Nekateri so govorili o tem, da že imamo jamstvo za mlade in pa eh, pobudo za jamstvo za mlade. Torej, eh, ta dva programa sta že podobna, ampak ta program se ne bo ukvarjal eh, zgolj z vprašanji zaposlovanja in zaradi tega se strinjam z predlogi sprememb eh, gospoda Benifeja, eh, ki želi omejiti eh, prostovoljno delo zgolj na prostovoljne dejavnosti. Gre za pridobitev izkušenj, pridobitev novih spretnosti in to je pravi način naprej. Potrebno je jasno razlikovati med prostovoljnim delom in pa drugimi tipi zaposlitve oziroma drugimi oblikami zaposlitve. Jaz sem tudi eh, članica odbora Kult in tam sem eh, poročevalka v senci eh, za to temo in predstavili bomo predloge sprememb tudi na temo prostovoljstva, kaj ti želimo, da ta evropski projekt ne bi izumrl. Želimo prostovoljstvo, želimo ohraniti prostovoljstvo. ta projekt poteka že 20 let in eh, ne želimo, da preprosto izgine. Evropska komisija v svojem predlogu jasno pravi, da takoj, ko bo sprejeta nova uredba v zvezi z evropskimi solidarnostnimi enotami, ne bo več eh, projekta evropskega prostovoljstva. Torej, to naj ne bi bilo, to naj bi bilo nekako vključeno v to novo pobudo in zaradi tega si bo odbor za kulturo močno prizadeval na tem področju in eh, bomo predstavili tudi eh, predloge eh, sprememb. In podprli bomo tudi predloge sprememb poročevalca. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Benifej, beseda je vaša. Hvala, ne bom dolgo vezil. Eh, osnovne elemente sem že v uvodni besedi povedal. Natačno sem poslušal poročevalke in poročevalce v senci. Želim se jim zahvaliti za konstruktivno delo in razpravo. Eh, izpostavili smo vse pomembne vidike. In nasplošno lahko eh, rečem, da sem eh, zadovoljen, da je moje delo dobro ocenjeno. Razumem, da imamo različna mnenja pri nekaterih zadevah in verjamem, da bomo lahko prišli do nekih skupnih rešitev. Dve stvari pa bi vseeno rekel, glede na to, kar so rekli kolegi. Naj razložim eh, še predvsem kolegici Harkin, eh, s katero bomo verjetno bolj eh, poglobljeno delali na to temo. Namreč ne gre za vprašanje izavnega in zasebnega sektorja v mojem poročevilu, ampak bolj za eh, profitno, neprofitno. Ko gre za profitno, Eh, prostovoljstvo, eh, predlagam, da se izključijo profitne organizacije. Še vedno pa se bo lahko za opravljeno eh, pripravništvo zagotavljalo plačilo. Torej, treba je najti verjetno neke boljše kompromise in skupno rešitev. Eh, tudi 23. predlog spremembe glede na to, kar je rekel kolega Marta. Torej v tem predlogu se sklicujemo na cilj eh, in to je eh, certificiranje, kar v bistvu od nas zahtevajo predvsem mladinske organizacije, kjer formale Eh, formalno izobraževanje in mora imeti tudi neko um, težo, uh, kot tudi neformalno. In uh, zahvaljujem se vam vsem, skupaj lahko premostimo vse razlike, ki obstajajo. Že od začetka uh, vidim, da smo uh, ustrezno naravnani in res se vam še enkrat vsem zahvaljujem. Hvala. Hvala lepa. Vidim, da imamo čas za krate komentar strani komisije. Kdo se želi oglasiti? Gospod Ojbe? Ali kdo drug? Ali gospa Vela? Hvala, gospa uh, predsednica. Uh, sem iz. Uh, odbora za uh, eh, delje izobraževanje in kulturo. Podala bom nekaj splošnih komentarjev, potem bo pa moj kolega uh, bolj izpostavil izobraževalni oziroma zaposlitveni vedik. Najlepše hvala za to mnenje, za te komentarje. Zelo smo zadovoljni, da lahko vodimo to razpravo oziroma da se je udeležujemo. In tudi uh, hvaležni smo, da vam lahko na kratko razložimo um, ali da podamo nekaj naših mnenj. Uh, čisto na kratko bi komentirala dve zadevi, ki sem slišala, ki jih je treba nekoliko razjasniti. V prvi vrsti grede sistema um, EFSA-ja, torej strinjamo se, um, da. Eh, se eh, solidarnostne enote ustanavljajo, da eh, je to dobro, samo ime kot tako, mogoče se ne bo mogoče več uporabljalo, ampak ne bomo vrnili v koš 20 let službe Evropskega prostovoljstva. EVS. E Torej, kar se tiče validacije ali certifikacije, o tem uh, smo se spraševali, kako se bo to ustrezno validiralo in v četrtem uh, členu je to eksplicitno navedeno. Torej, pričakujemo, da se pridobljene izkušnje validirajo, so sigurno neformalne, uh, to je očitno, ampak eh, imamo že tukaj spet eh, Evropsko prostovoljno službo, kjer imamo um, opredeljene načine, kako se validira in tudi eh, priporočila obstajajo glede validacije in certifikacije neformalnega učenja v državah članicah, se potem lahko bolje upoštevajo izkušnje pridobljene v okviru teh enot. Potem imamo tukaj še um, v mnenju gospoda Bonifeja nekatere zadeve, ki jih želim izpostaviti. Sprva gre za čez na transnacionalno in um, volontiranje oziroma prostovoljstvo in prostovoljanje prostovoljstvo v domači državi. Eh, govorimo torej o eh, čezmejni eh, dimenziji, potem pa omenjate tudi posebne izjeme za invalidne osebe. V našem predlogu predvidevamo zaposlitve v državi za mlajše, ki pa seveda ne nujno, da so invalidni. In uh, imamo mednarodne izkušnje in posledično tudi domače izkušnje. Ali... Predvsem je to korisno za mlade, uh, ki so invalidni, vendar ne samo za njih. Uh, gre za tudi tiste, ki skrbijo za druge, za starejše, za. Um, druge v skupnosti in eh, so se tudi pripravljeni vključiti v to eh, pobudo. In tudi mladi, ki eh, so invalidni, verjetno si ne želijo biti ožigosani kot taki. In zadnji argument je tudi, da v vseh državah članicah ne obstajajo državne scheme in zato bi bilo uh, narobe, da uh, vzpostavljamo neenake možnosti za mlade, ki so pogojene s tem, ki živijo. To uh, so naši predlogi torej za, za um, zaposlitve znotraj države. Potem pa, katere organizacije se lahko kvalificirajo oziroma se upoštevajo v vašem predlogu, predlagate delitev med profitnimi in neprofitnimi organizacijami. In e, neprofitne organizacije e, so e, potem lahko se prijavijo za prostovoljne in zaposlitvene dejavnosti, ne pa profitne. Sme, strinjamo, da eh, prostovoljstvo ne sme voditi v nadomeščanje delovnih mest. To je nekaj, kar je popolnoma jasno in je temelj Eh, vsega, ampak ko gre za zaščito tega koncepta, je naše mnenje, da zamenjava delovnih mest ni odvisna od eh, legalne oziroma pravne oblike eh, organizacije, ki to omogoča, ampak od narave dela, ki se ponuja. Seveda ne želimo zastopati neplačano delo, ga promovirati, ampak tudi v nevladnosti, nevladnih organizacijah si zato ne prizadevamo. Zato imamo druge kakovostne eh, kriterije, ki že obstaja v Evropski prostovoljni službi v sistemu akreditacij in validacij, tako da se to ustrezno opredeli in da ni neplačano delo solidarnost eh, ni nujno odvisna od eh, pravne oblike organizacije. Eh, pravne oblike so zelo drugačne, kot je bilo to nekoč, veliko več pluralizma je, če temu lahko tako rečem, veliko več raznolikosti obstaja, veliko velikih korporacij, ki po eni strani ustanavljajo um, fundacije, na drugi strani pa so majhne, uh, obstajajo majhne organizacije, ki uh, post, uh, pri, se oblikujejo kot eh, javna podjetja, zato da sploh preživijo, da lahko uh, izvajajo tržne dejavnosti uh, in to zaradi tega, ker javnih sredstev ni več na voljo. Ne bi uh, si želeli, da bi uh, samo. Uh, velika podjetja lahko imela dostop do teh eh, schem prostovoljstva in po drugi strani bi izključili majhne organizacije, ki eh, sodelujejo v različnih pravnih oblikah. Ampak naj samo rečem, da v okviru eh, Evropskega sistema za prostovoljstvo imamo posebne scheme, posebni sistem, ki dobro deluje, torej zato predlagamo, da ta eh, sistem uporabimo tudi tukaj in da ne izključimo neprofitne organizacije, ker ima lahko nezaželene učenke. Tukaj se bom ustavila in seveda lahko, da podam še kakšno razlago. A mi date samo še eno eh, minuto na voljo? Eh, torej, najlepše hvala za to mnenje, ki se mi zdi zelo pomeno v medinstitucionalnem procesu. Veselim probleme, da uh, eh, eh, se zaposlitvena dimenzija uh, solidarnostnih enot tukaj povdarša. Povdarja, to je eh, novost. Mladim ljudem eh, želimo omogočiti eh, čim širše možnosti v teh težkih časih. Naj izpostavim, da eh, si želimo tudi eh, Eh, visoko kakovost teh eh, namestitev eh, in ne zamenjave plačanega dela. Zahtevamo plačano pripravništvo tudi v svetu, kjer mnogi si želijo, da bi se plačilo ukinilo. Vse kolektivna pogajanja eh, morajo veljati za pripravništvo, se pravi minimalno plačilo, delovni čas in podobno. To vse velja seveda tudi za solidarnostne enote in jasno je se tukaj delijo in razlikujejo dejavnosti. In moja zadnja pripomba, to pobuda je del skupne izjave. Nekateri ste že verjetno slišali, da je svet včeraj na Koreperju dosegel veliko podporo za kompromisno besedilo predsedstva. Čez dve, dva tedna pričakujemo potrditev. Veseli nas, da se tudi v Evropskem parlamentu stvari hitro premikajo in eh, pričakujemo tudi eh, čimprejšnji dogovor med obema odboroma, tako da se trialog lahko začne čimprej. Hvala. Hvala. In čisto na kratko še beseda poročevalcu. Hvala. Želel bi le eh, dodati nekaj eh, glede na to, kar vse je rekla komisija. Naj povdarim, po mojem mnenju, kot poročevalec in res bom kratek, bi rekel, eh, ta program če želimo, da se obnese za prihodnost eh, v tem eh, prostovoljnem eh, delu, ga moramo izboljšati in narediti boljšega, kot so obstoječi programi. In po moje bi bilo boljše, če razlikujemo ne na osnovi drugih vidikov, ampak ravno med profitnimi in neprofitnimi organizacijami po mojem mnenju profitnim organizacijam ne smemo uh, dovoliti, da uh, najemajo prostovoljce, ker so sposobni plačati za uh, delo in za pripravništvo. In to je os razlika glede na osnovni predlog komisije in glede namestitve v državi. Razumem, kaj praviti, ampak ne želim. Um, države članice odvračati uh, tiste, ki nimajo eh, nacionalnih schem, da jih tudi ne uvedajo v prihodnje. Zaradi tega sem omen, omejil uh, to uh, namestitev v državi samo na nekate eh, skupino eh, mladih, ki so um, invalidni. Uh, države članice same namreč so odgovorne, da vzpostavijo te nacionalne scheme. 15. november je rok za vložitev predlog sprememb po popovdne. 11. januarja sprejet um, je na, pri nas in glasovanje na uh, kult kultur, odboru za kulturo 23. januarja. Peta točka dnevnega reda. E, predlog spremembe k delegirani uredbi komisiji. Um, V zvezi z opredelitvijo standardih stroškov na enoto in povšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani komisije. Sedaj dajem besedo komisiji. gospodu Pietro Antonio, ki je vodja enote. Izvolite. Thank you very much, Madam Chairs. Uh, uh thank you very... Najlepše uh, hvala, gospa predsednica, hvala poslanskam in poslancem za to možnost izmenjave mnen. Tehnična je to zadeva, ampak zelo pomembna. Gre za poenostavitev, kako uh, Evropski uh, socialni uh, sklad uh, se izvaja na terenu. Gre za uh, iz, uh, implementacijo um, člena 14. 2.1, ki omogoča komisiji delegirane akte za poenostavitev stroškov. Eh, te eh, opcije stroškov smo poenostavili, zmanjšali smo administrativno brene za državno ehm, države in eh, upravno telo, ki jim ni treba več poročati o vseh stroških z državami um, računi, ampak eh, se lahko odločajo za uh, lestvice. Um, um, standardne lestvice stroškov na enoto in Evropski parlament je to že podporil v uh, nekaj zadnjih letih večkrat. Delegiran akt lahko pokriva različne operacije in vse države članice, ki so zainteresirane, da poenostavljajo uh, stroškovne opcije. Um, poenostavljene stroškovne opcije prinašajo uh, pravno varnost oziroma to se doseže z delegiranim aktom, tako da države članice so pripričane, da lahko uporabijo poenostavljene stroškovne opcije. To spremenja in poenostavlja tudi računovodske in revizorske prakse, tako da na osnovi delegiranega akta eh, obst, se eh, vse odvije med komisijo in državo članico in država članica ima lahko svoje eh, računovodske eh, prakse in eh, na različne načine poroča o upravičencih. To lahko pokriva različne operacije, vključno z javnimi naročili. 2015. Eh, eh smo imeli delegirani um, akt 21 skozi 95 sprejet in, uh, in uh, udejanjen julija 2015. Uh, pravni inštrument je precej enostaven, obstaja glavno telo, ki se ne spreminja skozi vse. Um, predloge sprememb, torej uh, poenostavljene opcije stroškov, zneski in um možnost eh, prilagoditve akta kot takega. Eh, spremembe pa so v aneksi k delediranemu aktu, ki so zelo tehnične. Iz eh, leta 2015 bila vključena dva akta za Švedsko in Francijo. To sta bili dve pionirki na poenostavljanju stroškov. Uh, op, op, stroškovnih opcij pri um, številnih operacijah. Prva sprememba je bila leta 2016, takrat se je uh, bil uh, vključeni um, stroški na enoto za Češko in za Belgijo, potem je prišla eh, drugi pre, spre, druga sprememba 31. oktobra 2016 z dodatno uh, stroško na enoto za Češko in novo enoto stroško stroška za um, Malto, Italijo, um, Slovaško, Nemčijo in Nizozemsko. Potem eh, smo uh, imeli uh, objavo, nas, bo naslednje objava 15. novembra v uradnem listu z um, vakacijo legis 20 dni. To je prineslo Eh, povečalo število držav na 13, teh, ki uporabljajo poenostavljeno schemo, torej um, Poljska, Romunija in poenostavitev za uh, Češko, Malto, Italijo in Slovaško. Tretji pr, sprememba ali amadma vključuje tudi eno uh, poenostavitev stroškov za uh, Švedsko in uh, gre za uh, prioritetno os ena za operacijski program za Švedsko. Četrti uh, amadma. The fourth amendment. Uh, uh, uh Četrtila sprememba pravzaprav uh, in od tem danes tukaj govorimo, pa se nanaša na dve stroški, na enoto za Francijo in um, Švedsko, pa tudi za Nemčijo in prvič za Cipr. Uh, Cipr z četrto uh, spremembo uh, povečuje število držav članic, ki uporablja poenostavljen uh, stroške na enoto na 14. Torej, Če se vrnemo, Švedska. Se upravičujem, težko listam po tej prezentaciji. Uh, pri uh, Švedski gre za povezavo z tretjim spremembom, kjer je komisija izpustila drugi niz eh, stroškov na enoto za prioritetno OS2 operacijskega programa za Švedsko in, Fran in za Francijo za uh, pobudo za zaposlovanje mladih uh, pri uh, spremembi z uh, 3600 evrov na uh, 6400 evrov. To se uh, je zgodilo zaradi posebnega pristopa. Uh, v okviru tega programa. V, eh, ta četrta sprememba vključuje tri nove stroške na enoto eh, za eh, Nemčijo, v, za inkluzivne šole, to pa zadeva celotno operacijo za Nemčijo, ki že sedaj uporablja poenostavljeno sistem stroškov. Dve potem še za Cipr, šole in eh, akcije za socialno vključevanje in še ena enota stroškov za eh, ustanovitev in delovanje centralne uprave za socialne storitve in to je povezano z višino plač in lestvicami. To vse skupaj je izredno tehnično, ampak ne glede na to, kako tehnično je, ima zelo široke posledice. To res pomeni ogromno spremembe za upravne organe in države članice. Eh, govorimo o eh, sredstvih iz Evropskega socialnega sklada skoraj 7 milijard. Tukaj ne gre več za nek eksperiment, ampak za pravo in resnično poenostavitev na terenu. Zato se zauzemamo v programskem obdobju 2014 do 2020 in še naprej po tem letu želimo v to smer nadaljevati torej v naslednji finančni perspektivi. Najlepše hvala za uh, omnibus uredbo, ki je omogočila to uh, spremembo. Uh, regulative in, zahte, in zahvaljujemo se parlamentu za vso podporo eh, prejšnjim eh, spremembam v prejšnjih fazah in seveda tudi v tej fazi. Najlepša hvala. You, Pirinski Gospod Pirinski je prosil za besedo. Ja, čisto na kratko. Tudi komisiji bi se rad zahvalil za to predstavitev in imam občutek, da je zelo smiselno, da je to na našem dnevnem redu. Zakaj? Zaradi tega, ker eh, praksa poenostavljenih eh, opcij obračunavanja stroškov je izredno pomembna za upravičence. Obstaja eh, resen interes in mi kot odbor si moramo zauzemati, da se bo ta opcija še naprej izvajala. Predstavnika komisije bi vprašal, ali se mu zdi primerno, da e, naredi še nek korak naprej glede na e, omnibus uredbo in 14. člen e, uredbe o Evropskem socialnem skladu. Če se ne motim, to v je besedilo, kjer je veliko medsebojnega sklicevanja, sklicevanja na druge um, uredbe, ki poziva uh, upravičence, da poiščejo informacije v drugih uredbah, uh, ki ne samo v tej uredbi o. Uh, Evropskem socialnem skladu in mogoče bi kazalo to vključiti zdaj natančneje opredeliti v delu uredbe za enim stavkom. Ali dam besedo, kdo je prosil pravzaprav za besede? A ja, gospa Harkin, potem pa vi poskušite odgovoriti na to direktno vprašanje iz komisije. Ja, kolega me je prosil da kar se mi tičemo, povem naslednje, gre za zelo tehnične amandmaje eh, oziroma spremembe, z njimi se strinjamo kot skupina. Zadovoljni smo, da je dodan uh, tudi CIPR, ki uporablja med države, ki uporabljajo to opcijo. Zanima pa me, kaj morajo države članice narediti, da uporabljajo poenostavljeno opcijo? In ali ste uh, sami uh, to kdaj direktno pregledovali brez inputa držav članic? Veseli me, da torej 50 odstotkov uh, držav članic uporablja poenostavljene stroškovne opcije to zmanjšuje nepotrebne birokratske uvire in tudi mnoge druge države članice so uh, rekle, da se zanimajo za uporabo teh metod oziroma opcij. Hvala, zdaj pa lahko odgovorite na vprašanja. Thank you. Hvala. Hvala za vaše prispevke in vprašanja. Um, šel bom po vrsti, sprva gospodu Perinski odgovarjam. Imeli smo končni trialog eh, z odborom Empel in svetom in sedaj je to sestavni del zakonodaje, ki jo predlagamo. In do sedaj smo se zedinili o tem v trialogu. To nas zelo veseli, kajti namen trialogov je ne le v tem, da se vključijo poenostavitveni okrepi na, v. Um, Evropskem socialnem skladu oziroma eh, uredbi, ampak da se to razširi na vse druge investicijske ali naložbene eh, sklade, kar bi potem pomenilo bistvene poenostavitve na terenu in tudi v imenu komisije lahko potrdim, da smo zadovoljni z potekom razprav v okviru trialoga vprašanje gospe Ashford glede podatkov. Države članice nam zagotavljajo zgodovinske podatke in eh, poenostavljene stroškovne opcije niso čisto samovoljne, ehm, temelijo na rok si stroških, eh, zgodovinskih podatkih, ki jih revidirajo države članice, pa tudi naši revizori so v ta proces vključeni. In eh, pri delegiranih eh, aktih imamo torej zagotovilo, da se, te, da se tukaj dejansko odražajo realni stroški in da so lahko zamenjani. To je eden od pristopov. Eh, potem pa je še nek pristop, ki smo ga vključili v tretji eh, predlog spremembe delegiranega akta. Torej prvič se na evropski ravni vzpostavlja poenostavljena eh, poenostavitev opcijskih stroškov za izobraževanje. Vklju, glede na različno raven uh, vključenih izobraževanja, iskat levels se temu reče v angleščini in uh, uporabljamo informacije Eurostata. Pri, uh, imamo posebne uh, razmerja za stroške za posamezne države članice, posebej določene torej, in lahko jih uporabljajo, če želijo, torej to je prostovoljno, eh, kar pa potem poenostavi njihovo delo in njihov pristop. Ja. Sedaj je vključenih 50 odstotkov držav članic, ampak vedno več eh, držav članic se za to zanima. Tudi te, ki jih eh, že uporabljajo, Eh, pa dodajo vedno nove eh, vrste stroškov v tej opciji, pa tudi druge države članice, ki še ne uporabljajo tega sistema, kažejo interes. Zdaj imamo precej proaktiven pristop k temu, eh, precej izobražujemo, pridigamo, če hočete, Eh, zahvaljujem se za vso podporo mojim kolegom, eden od njih je na moji desni, zato da se še naprej ta pristop poenostavitve nadaljuje. Pričani smo in optimistični, da se bo še bolj razširil v prihodnosti. Predvidevamo, da do leta 2020 35 odstotkov evropskega um, socialnega sklada bo izvajano za osnovi uh, poenostavljenih stroškov uh, in to je izredno pomembno za naslednji finančni okvir. Thank you. Thank you. Um... Hvala lepa. Uh, časovnica je naslednja na našem odboru eh, uložitev eh, mnen do 13. novembra. Rok eh, za svet za uložitev ugovorov je podaljšanje, podaljšanje, podaljšali so rok do 12. decembra. Torej, sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda eh, potekala je zelo učinkovita in živahna eh, razprava včeraj. Um, platforma za ukrepanje proti neprijavljenemu delu. Bila je zelo zanimiva in koristna. Uh, dober dogodek in sedaj bomo o tem razpravljali na našem odboru. In začela bom s tem, da bom dala besedo strokovnjakom. Ne, gospoda Korela iz komisije ni tukaj. Potem bomo uh, začeli z gospodom uh, eh, Ivom Kaldesom, ki je uh, sopredsedujoči platformi. Izvolite, dajem vam besedo. Tako. Merci, madame la présidente. Euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Upam, da se ne bo k malu pridružil tudi Žorti Korel, zato ker sva uh, si razdelila tole intervencijo danes na povdan. Želeli bi razložiti proračunske aspekte te platforme in pa tudi, kako platforma konkretno funkcionira. Uh, zato bo zadržen on, zato predstavitev jaz, pa bom predstavil prvo bilanco uh, uporabe te platforme o imenu francoske države. Na začetku bi se želel predstaviti, potem bom nekratko omenil bilanco, rezultate te platforme in pa naša opažanja glede eh, uporabe platforme in eh, glede izzivov, ki nas čakajo. Sam sem so predsedujoči te platformi in sem predstavnik Francije na platformi in pet let predn sem začel upravljati uh, eh, te funkcije, ki so prostovoljne narave. Za polovični delovni čas to upravljam, prej pa sem bil pomočnik direktorja uh, Agencije za delo v Franciji. Skupaj eh, z ostalimi organi smo sprožili reformo inšpekcij glede neprijavljenega dela v Franciji. Imamo zdaj posebne preiskovalne enote na evropski ravni v zvezi s tem in eh, prilagodili smo tudi zakonodajo za to, da so inšpekcije glede neprijavljenega dela bolj eh, učinkovite. Eno leto je od tega, odkar sem odšel iz eh, svoje prejšnje funkcije in zdaj pa upravljam drugo delo. V predsedstvu te platforme sedijo pač predsedujoči in dva so predsedujoča, Renars Luis iz uh, Latvije, uh, je moj kolega, ki sodeluje z nami na predsedstvu. Je, ta platforma ima tudi sekretarjant. Tesno sodelujemo in želel bi zares izpostaviti, kako kakovostne odnose imamo z komisijo in uh, eh, so predsedujoči. Naša vloga ni stranska, vedno se upoštevajo naši uh, predlogi glede dela platforme. Uh, sestajamo se fizično, imamo tudi telekonference, zato da nekako sledimo uh, in spremljamo izvajanje programa, ki ga po potrebi tudi prilagajamo tekom leta. Glede rezultatov, ki so bili doseženi v okviru te platforme, tu mislim, da je to treba presojati zlasti v luči eh, eh, vprašalnika o zadovoljstvu, ki jo je platforma opravila pri eh, tako polnopravnih članih platforme in pa socialnih partnerjih. Po leti 2017 je bila izvedena ta anketa zadovoljstva 28 odgovorov smo dobili, 23 odgovorov izmed teh 28 so postale države članice. Zanimalo nas je zlasti, kakšen napredek je ta platforma omogočila tudi uh, glede eh, ciljev, ki smo se jih na začetku eh, zastavili. Po parih mesecih delovanja te platforme so. Uh, Sodelujoči mnenja, da smo naredili korak naprej. Uh, 43 odstotkov vseh tistih, ki so se odzvali na anketo, so mnenja, da so rezultati dobri ali zelo dobri. 46 odstotkov vseh vprašanih pa so mnenja, da so rezultati zmirni. Tako da globalno gledano so rezultati dobri do zmirni. Glede posameznih tem, na katerih je platforma delala, pa takole. Najprej Eh, na omenjen problematiko, glede katere so eh, sodelujoči najbolj zadovoljni. Sicer gre za izmenjavo informacij med eh, državami članicami in pa izmenjavo dobrih praks med državami članicami. To so naši sodelujoči ocenili kot izjemno pozitivno delo. Na ta način namreč razumejo, kako se te problematike lotevajo v drugih državah članicah in iz tega, ščrp, in iz tega črpajo določen vdih. Potem druga točka, kjer so člani zadovoljni. Eh, tu gre za krepitev eh, poznavanja in, in pa kompetenc. Strokovnjaki, s katerimi sodelujemo v okviru našega dela in pa študije, ki jih je platforma že izvedla, nam ponujajo boljši upogled v ta pojav, ta pojav neprijavljenega dela v državah članicah in pa tudi v specifičnih državah, iz katerih prihajamo. Naši člani pa so imeli manj se manj pozitivno mnenje glede tega, kakšen učinek ta platforma ima na zmogljivost različnih pristojnih organov, da postanejo bolj učinkoviti. No, ampak eh, glede na to, da je eh, platforma začela delovati šele pred parimi meseci, je to tudi razumljivo. Prav tako pa imajo pomisleke v zvezi s tem, da bo ta pač, platforma eh, okrepila ukrepanje držav članic na tem področju, ampak to je v konec koncev pristojnosti držav članic. Zakaj so člani mnenja, da je platforma koristna? Najbolj pogosto najavljen razlog je bil pridobivanje novih znanj. 93 odstotkov sodelujočih je odgovorilo, da je to najpomembnejši aspekt, prav tako pa so mnenja, da ta platforma administrativno gledano okrepi delovanje na tem področju država članica. Prav tako pa so naši člani zelo zadovoljni s tem, ko, ko dobijo priložnost, da slišijo, kako delajo njihovi kolegi v drugih državah članicah. Na plenarnih zasedanjih imamo eh, tematske dneve in tam se lahko kolegi spoznajo in eh, izmenjajo svoje mnenje v zvezi s eh, prioritetami. Zdaj pa glede predstavnikov držav članic na platformi. Tu ugotavljamo, da predstavniki držav članic lahko predstavi svoje mnenje z eh, poročili na tej platformi, manj dobro pa z organi z držav članic. Torej, mislim, da se moramo osredotočiti na to, kako bolje razširiti delo, ki ga upravlja ta platforma v državah članicah. Potem pa so tu učinki platforme. Države članice so povedale, da so preko te platforme kontaktirale druge države članice, zato da se izmenjajo prakse in da začnejo z določenimi projekti skupnih kontrol. 61 odstotkov držav, mnen, 61 eh, odstotkov držav članice so, se je že odločilo za tak postopek, ostale pa to še načrtujejo. Prav tako je, so člani mnenja, da je znanje, ki so ga dobili preko uh, platforme, nekaj, kar je potem uh, zagotovilo tudi njihovo uh, delo doma bolj učinkovito. Vsekakor smo v Franciji tega mnenja. Torej, platforma je dobro mesto za opravljanje nekega, neke izmenjave mnen in za povezovanje držav članic in pa eh, organov, ki so konec koncev pristojni za ukrepanje na tem področju. V parih mesecih je platformi uspelo uh, doseči ta cilj. Naslednji izziv pa bo, kako zagotoviti neko efektivno sodelovanje na terenu pri inšpekcijah. In zagotoviti to, da bo čezmejno sodelovanje na področju izvajanja inšpekcij se dogajalo vsak dan pravzaprav. In ta institucionalni okvir, ki ga platforma ponuja, in pa evropski institucionalni okvir ne omogoča preprostega čezmenega svetovanja. Imamo tudi, naprimer, eh, prakse glede, eh, oziroma smo izvedli kar nekaj študij glede eh, preprek, ki trenutno obstajajo glede izmenjave informacij. Prav tako pa imamo kar nekaj težav glede tega, ko pač razpisujemo skupaj projekte glede čezmenega sodelovanja. To sem želel povedati. Thank you very much. I didn't inform you. Ja, najlepša hvala. Sem vas poz, o, pozabila opozoriti na to, da ima vsak pet minut časa, zato ker imamo kar nekaj točk na dnevnem redu. Zdaj pa dajem besedo gospodu Jordiju Korelu, eh, direktorju za mobilnost delovne sile, prihaja iz Evropske komisije in je predsednik te platforme. Izvolite. Ja, najlepša hvala, se upravičujem, ker sem malce zamudil. Ampak tu na, na parlamentu imate višji nivo a, eh, kontrole, kot sem pa to pričakoval. Mislim, da je kolega že povedal skoraj da vse, kar sem želel povedati sam. A, eh, komisija ocenjuje, da je ta platforma uspešna. Imeli smo tudi nekaj pogovora s parlamentom in svetom in mislim, da se gospod Pirinski verjetno s tem ne bo strinjal, ampak mislim, da so bile te razprave konstruktivne, ne preproste, ampak konstruktivne. In v končni fazi mislim, da smo dobili uh, instrument, s katerim uh, smo zagotovili učinkovito delo in deluje. Najprej nekaj glede same sestave tega uh, instrumenta, te platforme komisija predseduje tej platformi, kot uh, to nalaga tudi sklep. Imamo pa dva sopredsedujoča, ki prehajata iz držav članic. To je ključno. IF in Reiner sta sopredsedujoča in uh, sestajamo se v okviru predsedstva. In te, ta mehanizem je zelo pomemben, zato ker uh, usmerjamo tudi plenarna zasedanja platforme. Drugo, kar sem želel omeniti, je izvor predstavnikov držav članic. Zelo raznolike eh, ljudi imamo, naprimer davčne inšpekcije in tako naprej. Vse to je zastopano v platformi, prav tako pa so zastopani sindikati. Tako na evropski ravni in po posameznih eh, industrijah in po posameznih sektorjih. In na ta način mislim, da smo zagotovili, da ta platforma upravlja neko globinsko delo, tako rekoč. Zdaj pa še na kratko uh, ne opišem zgodovino tega, kar se je zgodilo letos. Na začetku smo imeli določene začetne težave, platformo bi treba najprej vzpostaviti, treba je bilo sprejeti poslovnik, treba je bilo tudi izvoliti predsedstvo. Ampak to nam je pravzaprav, imelo, eh, pravzaprav vzelo manj časa, kot pa smo pričakovali. Glavno, kar želimo omeniti, je pripravljenost in pa angažma, ki so ga pokazali vsi uh, člani platforme platforma, je pač orodje, ki ga lahko uporabljajo vsi, je polivalentno orodje, zato ker lahko uporabljate cel nabor različnih ukrepov, tako države članice kot socialni partneri, za to, da bi se bolj učinkovito borili proti neprijavljenemu delu. To sem želel povedati na prvem mestu. Potem da omenim tudi to, da smo eh, hitro sprejeli, tudi zaradi tega, ker imamo fleksibilno metodo dela, torej hitro smo sprejeli eh, ambiciozen in pragmatičen delovni program. Sam, saj, saj sam sem tega mnenja. In namesto, da bi se neposredno o tem pogovarjali na plenarnem zasedanju, smo se odločili, da bomo uh, vzpostavili delovno skupino, v kateri bomo imeli sindikate, določene države članice in pripravili smo prvi osnutek tega delovnega programa, ki ga nismo sprejeli, je pa bil predmet obravnave na platformi. In to je zelo pomembno, Eh, ker smo na ta način zagotovili, da smo v okviru delovnega programa upoštevali vse interese vseh članov platforme. Po pretečenem letu, in s tem ne želim slikati neke rožnate slike glede platforme, ampak po enem letu mislim, da lahko ocenimo, da smo zadovoljni s tem, kar eh, počnemo v okviru platforme. Imamo eh, delovni program za naslednje dve leti, eh, sodelovanje skupno ukrepanje, vzajemno eh, učenje in pa okrepitev znanja. To so tri eh, področja, na katerih bomo delali, ki so med seboj še kako povezana. To smo torej uspeli pripraviti in storiti do zdaj. No, naj pa meni še nekaj. Gre za neko zadevo, ki je zelo težko izmeriti, ampak mislim, da smo opazili napredek in to bo ena izmed tistih primerjalnih vrednosti v zvezi s tem, kako pomembna je ta platforma. Sicer gre za spremembe, do katerih je prišlo na nacionalni ravni in opažamo, da v eh, številnih državah članicah, ne vseh, ampak v številnih se je pristop glede eh, neprijavljenega dela, ta pristop je zelo fragmentiran. IV, naprimer, nima dostopa do informacij, s katerimi razpolagajo njegovi kolegi iz eh, davčne uprave. In to ni samo problem Evropske unije, ampak tudi nacionalni problem. In če nam bo uspelo počasi, a sigurno, poskrbeti za to, da bodo države članice bolj učinkovito sodelovali na začetku na nacionalni ravni, seveda tudi na čezmeni ravni, ampak naprej na nacionalni ravni, če bomo uspeli to, da države članice k tej problematiki pristopijo na bolj holistični način, In to je, kot rečeno, zelo težko izmeriti, ali jim je uspelo ali ne, ampak mislim, da če nam bo to uspelo, bo to eden izmed najpomembnejših rezultatov te platforme. Lahko bi povedal veliko več, eh, se bom postavil tu, tudi zato, ker sem eh, zamudil, pa tudi sem eh, izrabil ta svoj čas petih minut. Ja, ni problem, ni problem, da ste zamudili, zelo zanimivo je bilo prisluhniti. Tako vam, gospod Kaldesko, tudi vam, gospod Korel. Želim pa pozdraviti tudi skupino, ki je danes tu z nami. Gospod Pirinski je povabil 30 predstavnikov eh, članov eh, socialistične stranke iz Bolgarije. Gre za študente, odvetnike, administrativno v svoj ime in ostale. Lepo pozdravljen je tu. Upam, da eh, se boste imeli dobri, dobro na tem sestanku. Zdaj pa dajem besedo gospe Linč, ki predstava ETUC, je tudi eh, članica platforme eh, za neprijavno delo. Hvala. Sama uh, sem dobila prvo delo in to je, bila, to je bilo delo na takarice. In vsako soboto sem to delala, to je bila pol pekarna, pol bar. Pol, dal, in ob štirih se je zamenjala blagajna, prvo smo pač vzeli in jo zamenjali z drugo. In na koncu dne, tam okoli pol sedme ure, sem iz blagajne vzela svojo plačo. In potem sem pač nadaljevala s svojim življenjem, 16-letnice. Ampak od tega je preteklo že kar nekaj časa, stara sem zdaj že več kot 60 let in moram reči, da sem zelo razočaran, da, da je to še vedno težava, s katero se soočajo država članica. Problematiko neprijavljenega dela mislim, da kar poznamo, mislim, da se tudi kar strinjamo glede tega, za kakšno problematiko gre. Vse skupaj dobro poznamo, zdaj pa mislim, da moramo deliti dobre prakse v zvezi s tem, kako se borimo proti temu. In v Belgiji imajo odličen, uh, dober zgled inšpektora, inšpektorata. Uh, um, za delo upravljajo neke vrsto uh, črno blagajno, s katero so omenjene prakse zelo, zelo težke zdaj. Torej, prva prednost te platforme je to, da delimo informacije, tako da uh, ne delamo vsak na svoji strani ločeno in da ne izumemo vsak svoje tople vode. Je pa tudi jasno v teh razpravah, da je pri neprijavljenem delu ogromno sofisticiranih prijemov, ki izkoriščajo tudi evropsko pravo. In z evropskim pravom poskušajo pod noge metati polena delovnim inšpektorjem. In, to, in tega se bo treba lotiti zlasti takrat, ko se začenjamo pogovarjati o novih organih za uh, delo. Uh, Zanimalo nas bo zlasti, kakšna orodja bodo inšpektori potrebovali za to, da se borijo proti nelegitimni uporabi evropskih pravnih institutov. Naprimer, eh, delodajalce se zdaj sklicujejo na varstvo podatkov in potem ne poštijo inšpektorjem, da opravljajo svoje delo. To ni razlog, zakaj imamo uh, zakonodajo za uh, zaščito podatkov. Uh, Kmalo bomo skratka prejeli priporočila na tem področju in prepričana sem, da se bomo o neprijavljenem delu kmalo pogovarjali tudi v tej hiši, zato da bi dobili eh, dobre instrumente in dobra orodja. Je pa parlament tudi eh, odločno podporil Evropski stabr socialnih pravic, ki bo predmet obravnave na, na konferenci v Gotenburgu in, pros, in upal, upamo, da bo sprejet tudi akcijski načrt. Z akcijskim načrtom pa bomo postavili tako cilje kot eh, tudi nove pravice. In eden izmed eh, ciljev, za katerega se bomo zauzeli, je ta, da, bomo, da bodo v vseh državah članicah imeli enega inšpektorja za delo na 10 tisoč uh, prebivalcev. Zato je uh, prosila tudi mednarodna organizacija za delo, sindikati, vlade in vsi deležniki se strinjajo s tem, tako da mislim, da moramo pokazati neko vodilno vlogo v zvezi s tem in v okviru tega socialnega stebra, stebra socialnih pravic, si zastavimo tudi rok za to, da se to doseže. Vse raziskave na tem področju jasno kažejo, da se bodo ljudje začeli drugače obnašati in vesti samo. Um, samo, če obstaja tveganje, da vas ujamejo. Ne, je prav vseeno, za kakšno vedenje gre, za umor, za rop in tako naprej. Uh, vedenje in obnašanje se bo spremenilo samo, če obstaja tveganje, da vas bodo ujeli. Zato pa moramo imeti dovolj inšpektorjev za delo. Še ena tema, ki jo boste kmalo obravnavali in glede katere bomo tudi mi prosili za vašo podporo, se nanaša na um, revizijo direktive o pisnih izjavah in sicer moramo imeti določene ukrepe, s, s kateri bodo tudi internetne platforme postale odgovorne na, na tem področju. Če bi lahko končali s to zmedo, ki je nastala na internetnih platformih, ki pravijo, ja, se mi sploh nismo uh, delodajalci, mi smo samo del delitvenega gospodarstva, to je treba ustaviti. In uh, ta direktiva je konkreten način, kako to doseči. Kako to doseči. Uh, Eh, sindikati smo gotovo mnenja, da je boj proti neprijavljenem delu prioriteta in ta platforma je tudi uspešna in eh, konkretno spreminja zadeve. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo gospodu Trumpu iz eh, Business Europe, ki je tudi član platforme. Ja, najlepša hvala za to vabilo danes. Mi smo pazljivo prebrali tudi briefing za današnji sestanek in lahko rečem, da je posem točen. Mislim, da je pravilno izpostavljeno, da smo v platformi naredili kar nekaj napredka. Soočamo pa se še kar še, še z določenimi izzivi, zato ker je ukrepanje na tem področju izjemno kompleksno. Sam bi želel, povedati, kje vi, mi vidimo tiste glavne izzive. To je sicer piše tudi v tem dokumentu, v briefingu, ampak želim to kljub samo še enkrat izpostaviti. In sicer eh, gre za to, da imamo ogromno različnih organov, ki skrbijo za to, da se borijo proti neprejavljenemu delu. Naprimer imamo inšpektorat za delo, imamo inšpektorat za varnost na delovnem mestu, potem imamo tu eh, organe za socialno zaščito, organe za varstvo podatkov, potem imamo lokalno, regionalno, nacionalno in evropsko, evropsko raven in potem še socialne partnerje. Eh, In uh, mislim, da moramo mobilizirati in združiti vse te deležniki. In zaenkrat uh, nam to še ni uspelo. To bo tudi glavna naloga, ki jo imamo in sicer poskrbeti moramo za to, da lahko v okviru te platforme usklajujemo delo vseh teh različnih organov, zato da delo opravljajo složno, skupaj. Kot eh, primer naj navedem zelo dober eh, seminar, ki smo ga na platformi organizirali v zvesti s eh, gospodarskom sodelovanja, gospodarskom sodelovanja in neprijavljenem delu na tem področju. Jasno je bilo na podlagi primerov, ki smo jih slišali, da so davčni organi tisti, ki imajo vodilno ulogo na tem področju. Inšpektorat za delo, a, je nekako izključen iz tega. Davčni organi so tisti, ki so za to v največji meri pristojni. In to je bilo zanimivo slišati. Saj je to še en primer, kjer je treba uh, zagotoviti, da uh, organi sodelujejo. Ester Linč je omenila tudi varstvo podatkov in pa dostop or, uh, organov do podatkov. To je pomembno in veliki ziv v številnih državah članicah, razlogi za to pa so različni. Platforma mora preučiti, če lahko ovire na tem področju premustimo. Ester pa je tudi omenila, da smo vzpostavili tudi eh, delovno skupino na platformi v zvezi, z, v zvezi z Evropskim inšpektoratim za delo oziroma Evropskim organom za delo. In glede tega Evropskega organa za delo si je zlasti treba preučiti um, dostop do podatkov. Pa še pa še nekaj naj omenim. Malce mi je žal zato, ker temu pravimo Evropski organ za delo. Zato, ker so inšpektorati tisti, ki imajo glavno besedo na tem področju. Ampak na, področ, na določenih področjih so inšpektorati tisti, ki imajo glavno besedo, drugot pa ne. Zato je pač še enkrat treba izpostaviti, da treba v ta boj z, vključiti zares vse um, organe. In še nekaj bi želel izpostaviti. Sedaj mi je žal, žal, da to omenjam v dvorani, ker je glavno politiko. Ampak uh, mislim, da je treba zagotoviti, da se politika ne bo omešavala v platformo. To je zelo pomembno. Vsi tisti, ki uh, smo na platformi, pa se želimo boriti proti neprijavljenemu delu. Tudi za podjetja to velja. Za uh, prijavljena podjetja je neprijavljena delo pravzaprav nepravična konkurenca. Uh, To je problematično tudi za nas. Skratka, zadeva je zelo zakomplicirana in eh, vse se ne bo spremenilo čez noč, več let dela bomo morali vložiti v to, ampak mislim, da naš cilj je enak. In če bomo vsi delali v isto smer, mislim, da bomo lahko naredili konkreten korak naprej in zagotovili nekaj napredka. To je pa tudi vse z moje strani, še, še vsega svojega časa nisem porabil. Ja, najlepša hvala. Res je, to je v interesu vseh. To drži. Zdaj pa dajem besedo gospodu Pirinskiju, ki je poročevalec. On je pravzaprav tisti, ki je začel s tem delom, rezultat katerega je zdaj, da imamo platformo o neprijavljenem delu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, najlepša hvala za to priložnost. No, danes smo tu tudi z vsemi poročevalci v senci in moram reči, da smo na tem dosijo delali vsi skupaj. Zdaj pa bom nadaljeval v bolgarščini iz razumljivih razlogov. Prvo kot prvo bi želel pozdraviti vse goste iz Bolgarije. Najlepša hvala, ker ste danes z nami tu njihova pot je bila zelo dolga, danes do povdan so se podali na pot, tako da najlepša hvala, ker se danes z nami tu glede teme. Dve minuti mislim, da sem dobil časa, tako da bo moral biti kar sedaj kratek. Jasno je, da je pozitivno to, da smo vzpostavili platformo na začetku. Um, jo bilo kar nekaj dvomov v zvezi s tem, ali platformo sploh potrebujemo. Pozitivno je, da jo imamo. Neprijavljeno delo, kot sam koncept, je tudi večslojen koncept. Zelo kompleksen pojav, zaradi česar je treba v razpravo pogosto vključiti tudi eh, strokovno javnost. In kot tretje, mi smo sprejeli odločitev namenoma, zato da se uporabi beseda tackling, boj proti neprijavljenem delu. In to vključuje tako sankcije kot spodbude. Skratka, obstaja kar nekaj spodbud za to, da se prijavi neprijavljeno delo. Vi e, pa nekaj, nekaj povedal še Ester. Ester je povedala, da se ljudje začnejo obnašati in vesti drugače, če obstaja tveganje, da, se, da, da vas ujamejo ampak mislim, da se lahko vedenje um, spremeni tudi, če obstajajo neke pozitivne spodbude glede tega, da stoh uh, ni neprijavnega dela. Glede tistih, ki sodelujejo na platformi, slišali smo uh, štiri predstavnike in vidite, da so tam zastopani sindikalisti, podjetja, državne inštitucije in organi in Evropska komisija. Evropska komisija igra zelo pomembno vlogo. In uh, na tak način smo zaželi, želeli tudi zastaviti to platformo v štartu. Uh, vsi interesi morajo biti zastopani, ne bi smeli izkoriščati eh, delovne sile, ne bi smelo, eh, smelo prihajati do nekih nekonkurenčnih eh, situacij. In ne na zadnje, kot so povedali kolegi, ta platforma intenzivno dela. En izmed izzivov za platformo zdaj je, da dosežemo konkretne rezultate. Da dosežemo konkretne rezultate v posameznih sektorjih v državah članicah, kjer je neprijavljeno delo še zlasti problematično. To je torej delo, ki zdaj čaka to platformo. Gospa predsedujoča, na koncu naj bi še predlagam samo to, da ostanemo v rednih stikih s platformo. Vi kot predsedujoča Eh, lahko ohranjate te redne stike s platformo, potem pa bi po letu dni še enkrat poročili, kaj se je zgodilo v preteklem letu. Ta platforma mora po letu dni tudi pripraviti neke eh, ugotovitve, neke sklepe, ki bodo po, potem kasneje postala konkretne odločitve. Zato se mi zdi zelo konkreten ta in dober ta predlog v zvezi s Evropskim organom uh, za uh, delo. Morda bi bilo bolje, če temu rečemo Evropski organ za zaposlovanje, ne za delo. Najlepša hvala. Ja, najlepša hvala. Gospa Tomc, ki je počevalko senci. Ja, najlepša hvala za besedo in lep dober dan vsem. Če se spomnim, malo več kot leto dni je od tega, ko je gospod Pirinski z veliko potrpežljivostjo vodil vsa pogajanja, ki smo jih imeli eh, v povezavi z ustanovitvijo platforme in danes smo tukaj, da v bistvu prvič v tej sestavi tudi pogledamo, ali so bili kakšni učinki in napredek na tem področju dosežen kajti tako kot gospod pirinski ugotavlja veliko pomislekov je bilo na začetku ali bo platforma resnično lahko dosegla tiste cilje za katere si vsi prizadevamo to pa je manj dela na črno in danes tisti ki so bili gostje ugotavljajo da je platforma dosegla zaenkrat svoj namen čeprav seveda po letu dni Eh, od uveljavitve najbrž je težko pričakovati kakšne zelo, zelo velike rezultate. Eh, in za mene in za mojo skupino bo največji rezultat takrat, kadar bomo lahko primerjali, kakšno je bilo stanje včeraj ali pa kakšno je stanje danes na področju neprijavljenega dela oziroma dela na črno in kakšno bo jutri torej razlika med tem kaj je bilo včeraj in tem kaj bo jutri mora biti očitna in platforma je eden izmed tistih instrumentov ki lahko pripomore k tem dobrim učinkom zato je za mene bistvenega pomena predvsem to a ne ne število sestankov tudi morda um, ne ustanovitev vedno novih in novih agencij do katerih imam pomislek ali bodo učinkovite ali ne ampak moramo najprej priti do konkretnih rezultatov. In seveda uh, okrepiti je treba najprej tiste institucije, tudi na nacionalnem nivoju, ki že obstajajo za to, da se borijo proti delu na črno, ne pa takoj iti nekako v smeri ustanavljanja vedno novih. Malo časa imamo danes za predstavitev teh mnen, ampak jaz zaključujem s tem, da uh, Eh, mislim, da smo naredili z ustanovitvijo te platforme dobro delo in da bomo čez leto dni lahko skupaj ugotavljali resnično, kakšni so pozitivni učinki. Bi pa na koncu samo, če bodo odgovarjali še naši gostje na kakšna konkretna vprašanja, prosila, da nam predstavijo pa kakšen zares, zares konkreten, pozitiven primer uh, delovanja platforme v tem letu dni. Hvala lepa. Thank you. We proceed to Madam McIntyre. The floor is yours. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod McIntyre. Eh, gospa McIntyre, beseda je vaša. Najlepša hvala. Eh, zares eh, sem vesela zaradi današnje predstavitve in rada bi čestitela komisiji, kar ne storim ravno pogosto. Kaj te pod vodstvom gospoda Pirinskega smo vzpostavili platformo, ki jo lahko vsi eh, podpremo. Vsi se želimo soočiti z eh, problemom dela na črno. Eh, želimo prepričati izkoriščanje delavcev, poleg tega pa tudi želimo zaščititi verodostojna podjetja in verodostojne podjetnike. Torej, zelo pomembno je, eh, da imamo eh, stališče, ki ni le stališče ene poslanske skupine v tem eh, parlamentu. Zdi se, da naši načrti postajajo resničnost in vem, da Eh, sem vsaj jaz eh, želela, da bi natančno zastavili naše cilje, eh, da ne bi imeli preveč ambicioznih načrtov, torej da bi bili ambiciozni, a pragmatični. Da bi se osredotočili na izmenjavo dobrih praks in pri uvedbi standardiziranega pristopa se bojim, kaj eh, bo starila Evropska agencija za delo. 93 odstotkov eh, anketiranih so projekt ocenili kot eh, dober ali pa razmeroma dober, vendar pa so bila stališča različna v določenih državah. Nekatere države so menile, da bodo od tega projekta imele več kot druge. Vendar pa mislim, Ja, prihajam seveda iz Združenega kraljestva in ena izmed točk, ki sem jo nenehno poudarjala, je, da imamo v eh, Združenem kraljestvu 1,7 eh, odstotka bruto družbenega proizvoda izdela na eh, črno, glede na podatke OECD. V nekaterih državah pa je to eh, veliko večji problem kot pri nas. Vendar pa eh, sem zares ponosna, da smo v eh, Združenem kraljestvu uvedli eh, nov akt o modernem suženstvu, eh, ki predvideva preganjanje tovrstnih dejavnosti in sem spada tudi neprijavljeno delo oziroma delo na črno. In ta platforma bo nam pri tem le v pomoč. Torej, projekt smo zagnali, ne spreminjajmo ga, dokler eh, ne bo zares uveljavljen, dokler ne bomo zares razumeli, kaj lahko z njim dosežemo. Ne nadaljujemo, dokler ne bomo prepričani, eh, kaj eh, nam je trenutno na voljo, kajti mislim, da bi lahko zasegli zelo dobre rezultate eh, za vse v Evropi. Najlepša hvala, gospa Tum. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Hvala lepa za zelo zanimivo predstavitev. Najprej moram reči, da eh, mislim, da je lahko skupina, ki je za mano, eh, zelo zadovoljna z delom svojega poslanca, kajti odlično je upravil svoje delo. During this long tekom te dolge razprave smo imeli včasih občutek, no vse jaz sem imela občutek, eh, da nima smisla, eh, da se s tem sploh ukvarjamo. Imamo načelo subsidijarnosti in tako zelo težko eh, je poskrbeti za uspeh tega projekta. Ampak sedaj nam je uspelo. Včeraj sem pripravila eh, dolg seznam vprašanj. Želela sem zastaviti vprašanje v zvezi z sodelovanjem z davčnimi uradi, eh, potem eh, vprašanje v zvezi z umetnimi ovirami, ki bi jih lahko vzpostavile države članice na osnovi evropske zakonodaje in tako naprej. Ampak, in to se ne zgodi pogosto, dobila sem odgovore na vsa svoja vprašanja. Torej, trenutno vprašanj nimam, kar je neverjetno. Torej, zgolj nekaj pripomp. To je zagotovo dober začetek, to je zelo dober eh, projekt dejavnosti. Eh, platforma govori tudi o splošnem zadovoljstvu eh, udeležencev, govori o zgodbah o uspehu in seveda lahko podprem tudi gospo Romano Tomc eh, pri njenem vprašanju o zgodbah o uspehu. Povejte nam kaj več o tem. To bi bilo zelo zanimivo. Vendar pa bi bilo dobro imeti tudi eh, nekakšno zunanjo oceno. Nekatere napake eh, in spodrsljaje bi laže identificirali neodvisni izvedenci. ne vem, ali bi morali eh, dobre prakse iskati tudi izven Evropske unije, recimo v okviru vzhodnega partnerstva. Situacija ni ravno najboljša, kar zadeva delo na črno, ampak mogoče bi to lahko obravnavali pri eh, kakšnem seminarju. Zagotavo pa smo dosegli dober, dober rezultat. Najlepša hvala gospe Kuneve ni v dvorani, mislim, jo kdo nadomešča. Lopez Bermejo, gospa Lopez Bermejo, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Žal mi je, da gospe Kuneve danes eh, ni tukaj, vendar pa vam bom posredovala njeno sporočilo. Mm, najlepša hvala eh, za eh, to eh, sejo. Zelo pomembno je, da smo lahko prisluhnili vašim zaključkom. Mm, potrebno je tudi pohvaliti dosežene rezultate. Ta platforma je dosegla veliko pri izboljšanju sodelovanja med državami članicami. Torej, vse to je lepo in prav. Vendar pa to ne zadostuje. Ne zadostuje, da bi se uspešno soočili z problemom neprijavljenega dela diagnoza, ki eh, je bila postavljena, eh, ni vodila v eh, ustrezne ukrepe. V nekaterih državah se je pravzaprav obseg dela na črno povečal zaradi vrčevalnih ukrepov. Torej, v moji državi, v moji domovini, v Španiji, je tako, da se je število eh, primerov dela na črno močno povečalo. Eh, recimo, eh, prijavljenih je nekaj ur dela, ostale pa so enostavno zanemarjene. In poleg tega je težko vedeti tudi, kateri zakonodaji sledi posamen delodajalec motivacija z strani eh, delojemalcev, strani zaposlenih je izjemno nizka. In eh, podjetja se skušajo izogniti plačevanju prispevkov. Recimo predvsem v eh, prevoznem sektorju ugotavljamo, da podjetja močno izkoriščajo svoje zaposlene in lahko bi eh, še eh, podaljšala ta eh, seznam. Potrebujemo dodatno zakonodajo, nekaj več kot zgolj to platformo. Potrebujemo harmonizacijo zakonodaje in tudi harmonizacijo davčne zakonodaje. Zato si že nekaj časa prizadeva Evropski parlament. Torej, če to eh, ne bo eh, povsem jasen cilj, eh, namreč, da se moramo proti socialnemu dumpingu boriti z ustreznimi sankcijami. In če ne bomo zahtevali od držav članic, da spoštujejo oziroma ratificirajo konvencijo mednarodne organizacije za delo. Eh, in če ne bomo ukrepili urade, eh, ki eh, so odgovorni za boj proti delu na črto, potem, na črno, potem bomo težko drugo leto predložili pozitivno poročilo. Zares mi je žal, da toliko načrtov še ni bilo izvedenih. Zaposleni še zmeraj ne vedo, kakšna bo njihova usoda in eh, v kolikšni meri jim eh, bo pomagala Evropska unija. Torej moramo res poskrbeti, da bomo eh, dosegli konkretne rezultate. Hvala lepa. Ne vidim, da bi kdo zastopal EFDD. Ja, vendarle. Se upravičujem, spregledala sem vas. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ja tudi mi eh, smo si v letu 2015 skupaj z drugimi eh, soporočevalci, eh, z eh, poročevalcem Perinskim priporočali, prizadevali eh, na področju te platforme za boj proti delu na črno. Eh, želeli smo poskrbeti za učinkovito koordinacijo na evropski ravni zaradi tega, da bi zaustavili eh, ta pojav, ki. Eh, v prvi meri, v prvi vrsti prizadene eh, najranljivejše skupine zaposlenih. Eh, in eh, Poleg tega eh, je potrebno omeniti, da smo se tukaj uprli na oceno obsega eh, dela na eh, črno. V moji državi naj bi šlo za 21 odstotkov, ampak to je zgolj ocena. Nimamo konkretnih podatkov in zelo težko jih je zbrati. Zaradi tega je težko tudi doseči stalno prizadevanje v vseh državah članicah kajti sodelovanje pri tej platformi je povsem prostovoljno. E, operativni ukrepi gredo v pravi smeri. Govorim o izmenjavi podatkov e, inšpektoratov za delo in tako naprej. E, delo na črno pa ima seveda tudi čezmejno dimenzijo, proti kateri se mora Evropska unija boriti z vsemi sredstvi sem za izmenjavo podatkov eh, in zadovoljna sem s študijami, ki so bile pripravljene na pobudo te eh, platforme. Eh, seveda pa ta platforma deluje le leto in pol in zato je težko oceniti njeno učinkovitost kasneje eh, bo potrebno ugotoviti, ali eh, so bila sredstva evropskih davkoplačevalcev ustrezno in sorazmerno uporabljanja. Gre pa tudi eh, za kulturni premik, za katerega se moramo zauzemati v vseh državah članicah. Proti delu na črno se lahko borimo predvsem z pobudami, eh, ki bodo uspodbujale eh, zakonito eh, prijavljeno delo. Le na ta način bomo lahko zmanjšali obseg sive ekonomije in dosegli konkretne rezultate. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Marta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Jasno je, da je platforma, ki se bori proti delu na črno, več kot potrebna. Tukaj gre za nujno zadevo in zaradi tega lahko rečem le bravo, gospod Pirinski, bravo. Kaj ti uh, eh, tukaj uh, gre za zaščito najranljivejših skupin, uh, ki, uh, zaposlenih, ki delajo pod grozljivimi pogoji, uh, okrnjene so njihove pravice do pokojnine, uh, potem uh, njihovi uh, Eh, socialni, zdravstveni prispevki in tako naprej. Poleg tega pa vlada tudi nelojalna konkurenca. Marca 2017 Eh, je Evropska komisija eh, prosila za komentar eh, glede zakonodaje na temo zakonitega priseljevanja. Ali že imate kakšne rezultate glede vpliva tega zakonitega priseljevanja na to platformo? Jaz bi tukaj rekel, da je potrebno vključiti tudi nezakonito priseljevanje. Kako pa to vpliva na eh, napotene delavce eh, oziroma na zakonodaj na tem področju ali pa na podjetja poštne nabiralnike oziroma slamnata podjetja? Poleg tega eh, pa je bila tukaj tudi pobuda, ki je zajemala milijon evrov za boj proti delu na črno in sicer za izvedbo izbranih projektov. Ali bi lahko videli eh, seznam eh, projektov, ki so bili izbrani? In tako sem se držal tudi svojih dveh minut. Najlepša hvala. Thank you, Mr. Hodge. Hvala lepa, gospod Hoč. Dziękuję pani, pani przewodnicząca. Więc nie ulega żadnej wątpliwości, że praca nierejestrowana jest z... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Delo na črno, je negativen pojav eh, in sicer iz različnih razlogov, ne zgolj eh, zaradi vpliva na gospodarstvo. Evropski mladi e, imajo številne težave, brezposelnost med mladimi znaša 20 odstotkov. Ampak Eh, mlade še kako eh, potrebujemo. Eh, govorimo o nekaj milijonih oseb, ki jih to zadeva. Mladi bi radi našli zaposlitev, opravljali zakonito delo, ampak pogosto je delo načrtno za njih edina možnost, da sploh delajo. Eh, in zaradi tega se bomo morali soočiti z razlogi za eh, to nastalo situacijo. Mogoče bi morali zasnovati zakonodajo, ki eh, bi v večji meri kaznovala podjetnike, ki se odločajo za to obliko dela. Po mojem mnenju, se ta podjetja bojijo modernega trga delovne sile. Vemo, da se delovna zakonodaja ne spoštuje vedno in zaradi tega številni mladi ostajajo doma, recimo ta pojav je močno prosaten v Italiji eh, in se sploh ne zaposlijo. Zanima me, eh, kaj eh, o tem menijo predstavniki platforme, kako želijo zagotoviti prihodnost tem mladim, kaj ti eh, vedno jim grozi socialno izključevanje. izobraževanje, usposabljanje bi eh, bilo najbrž eh, dober način za rešitev tega problema. Ali imate kakšne pobude v zvezi z tem? Najlepša hvala, gospa Jongerios. Ja, izrečenih je bilo veliko komplimentov. Uh, Gospod Pirinski je namreč odlično opravil svoje delo in uh, tudi platforma zelo dobro deluje. Rada bi se pridružila vsem tistim, ki so bili velikodušni pri svojih pohvalah. Imam pa vprašanje v zvezi z vašo predstavitvijo in rada bi izpostavila nekaj, kar ni bilo omenjeno. In sicer me zanima, kako napredujete pri skupni definiciji, kajti če zares želimo zbirati podatke, povsod po Evropi, potem bi nam bilo veliko pomoč, če bi imeli tudi skupno definicijo, tako da bi lahko izmerili napredek eh, na tem področju. In zato me zanima, če imate eh, tudi kakšne predloge v zvezi z tem. Eh, recimo, ali eh, bi pomagala izkaznica eh, za socialno varnost ali bi se na ta način lahko borili proti delu na črno. In moje drugo vprašanje je nekoliko bolj specifično in uh, ga zastavljam predstavnikom komisije. Vem, uh, da si prizadevate pri vzpostavitvi urada za delo, kakšne izkušnje ste zbrali eh, z pomočjo te platforme in kako boste to uporabili pri vzpostavitvi eh, tega urada za delo. In druge člane sprašujem, ali imate po tem prvem letu izkušenj še kakšna priporočila za uh, vzpostavitev urada za delo, katere pristojnosti naj bi ta imel, da bi bil zares uh, koristen v boju proti delu na črno. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Jungerius eh, je zastavila vprašanje v zvezi z zbranimi izkušnjami in pa z skupno definicijo. Zastavljena so bila tudi druga vprašanja. In uh, sedaj bom uh, dala besedo predstavnikom platforme, da odgovorijo na ta vprašanja. The... Hvala lepa, gospa predsedojoča, in hvala lepa tudi odboru, da je organiziral uh, to uh, sejo. Mislim, da je bil prispevek Evropskega parlamenta ključnega pomena za zasnovo naše platforme. In rad bi se pridružil vsem tistim, ki so čestitali gospodu Pirinskemu za njegovo odločnost uh, In uh, mislim, da imamo na voljo dobro orodje. Uh, ponovno eh, bom uporabil besede gospoda Pirinskega, ki je dejal, da je delo na črno zelo raznolik pojav. Zaradi tega potrebujemo tudi celovit pristop rad bi eh, spregovoril o določenih prispevkih eh, poslancev, predvsem gospe Tomc, eh, namreč, da moramo meriti uspeh te platforme glede na definicijo dela na črno v Evropski uniji. Ja, seveda, ampak tukaj ne gre zgolj za platformo. Platforma je orodje, zelo pomemben instrument, ampak sama po sebi seveda ne more doseči rezultatov uh, Ester je govorila o uh, sankcijah. Uh, sankcije so pomemben del celovitega pristopa. No, sedaj pa naj odgovorim na nekatera vprašanja. Gospa Tomc je zastavila vprašanje v zvezi z zgodbo o uspehu. Naj omenim vsaj eno zgodbo o uspehu. Šlo je za oceno romunskega inšpektorata za delo. Minister eh, Romunije je prosil platformo, da pošlje izvedence v eh, Romunijo eh, in da ti izvedenci proučijo situacijo v inšpektoratu za delo v Romuniji, da ugotovijo, katere so pomankljivosti in katere so prednosti. Torej tukaj gre za popolno odkritost z predstavniki drugih držav. Gre za to, da je država zaprosila za zelo poglobljen vprašalnik. Ne, da bi pri tem skušala karkoli eh, prikrivati. Eh, želela je identificirati probleme, ki jih bo potrebno rešiti in potem eh, je želela tudi priporočila. In to je recimo ena izmed zgodb po uspehu, ki mislim, da jo je vredno omeniti, kajti to res kaže duh te platforme predstavniki eh, te eh, platforme tukaj niso eh, z namenom nekega mednarodnega interesa, ampak želijo doseči najboljše konkretne rezultate na terenu. Gospa McIntyre je zastavila vprašanje, ali um, so eh, nekateri imeli večje prednosti v te platforme kot eh, drugi. Ja, seveda, eh, izkušnje v posameznih državah članicah so različne, kajte različna je tudi situacija v državah članicah. In tudi, ko gre za socialne partnerje, mislim, da ta platforma vsem zagotavlja to, kar potrebujejo. Mislim, da ni. Eh, bolj namenjena nekaterim državam kot drugim ali pa bolj eh, nekaterim industrijskim vejam kot drugim. Gospa Tum, mislim, da ni zastavila konkretnih vprašanj, mislim, da je rekla, da smo na ta vprašanja že odgovorili, kar zadeva mednarodno dimenzijo, o tem bomo morali še razmisliti. Ampak najprej moramo eh, uskladiti to, kar nam je že na voljo oziroma utrditi to, kar nam je že na voljo. Potem pa predlogi za prihodnost, ki so objavljeni na strani Evropske komisije. Če imate kakršenkoli, kakršenkoli konkretno vprašanje o seznamu projektov, ki so bili odebreni, eh, pa nam lahko seveda ta vprašanje zastavite. Sicer pa seznam najdete na spletni strani komisije. Eh, seveda pa eh, v okviru boljše zakonodaje moramo izvesti tudi oceno učinkovistosti zakonodaje, kar zadeva slamnata podjetja, je predviden seminar Eh, sedaj pa k vprašanjem gospe Jungerius. Eh, skupna eh, definicija. To je omenil že gospod Perinski, tudi drugi poročevalci v senci. Seveda, to potrebujemo in na tem področju si prizadevamo. E, imamo delovno skupino, e, oziroma vzpostavili bomo delovno skupino prihodnje leto, e, ki si bo prizadevala zgolj na tem področju. Vendar pa moramo biti skromni, ne skromni, realistični, realistični glede tega, kar lahko pričakujemo. Mogoče bomo našli skupno definicijo. Mogoče. Ne želim vnaprej določati rezultatov dela delovne skupine. Ampak eh, zakonita eh, definicija dan danes, zakonska definicija dan danes je še zmeraj eh, na ravni držav članic. In sedaj še k vprašanju, kaj smo se naučili po prvem letu dela platforme. Eh, seveda vam bodo o tem lahko več povedali člani platforme, ampak eh, na vsak način eh, smo vzpostavili specifično delovno skupino, ki se bo sestala 6. decembra, mislim, e, in to skupino bo sestavljalo 22 članov, 22 prostovoljcev imamo in decembra bodo komisiji pravočasno torej predstavili ne le eh, posamično mnenje, ampak eh, mnenje eh, celotne platforme. Mislim, da je to zelo pomembno. Kaj ti, kljub temu, da smo lahko nasplošno zadovoljni z delom te platforme, seveda obstajajo še določene pomankljivosti, kot je rekel Iv. In zaradi tega mislim, da je to še kako potrebno. Najlepša hvala, gospod predsedujoč, in upam, da nisem bil predolg. Thank you. Um, uh, I don't think... Najlepša hvala. Mislim, da ne bomo mogli vsem dati besede, ampak preden dam eh, besedo gospodu Pirinskemu, bom dala besedo še eh, socialnim partnerjem, kajti ti so še kako pomembni. Ko gre za sprejemanje odločitev. Gospa Linč, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Lahko uh, razumem nezadovoljstvo nekaterih uh, članov parlamenta, kaj ti uh, eh, situacija v kateri se morajo delavci odločiti ali sploh ne bodo delali ali pa bodo delali na črno, je res grozljiva situacija. In eh, zato eh, seveda še kako eh, razumem vse tiste, ki pravijo, ja, pogledajte, ta platforma je uspeh, a obstajajo še določene pomankljivosti. Sindikati menimo, da je ta platforma uspešen projekt zaradi tega, ker lahko sedaj vsaj izpostavimo pomankljivosti. Recimo, imeli smo možnost, da govorimo o tem, kakšna je situacija eh, pilotov, ki so sedaj pogosto eh, samozaposleni. Torej, eh, tukaj je opozorilo, tole, to področje si boste morali ogledati in hkrati imamo varen prostor, kjer lahko ta stališča predstavimo. Opozorimo na situacijo. Hkrati pa je bila tudi, to tudi redka priložnost za tiste države članice, ki ne upoštevajo obeh eh, plati eh, medalje. Eh, te države članice so lahko prisluhnile izkušnjam iz tistih držav, kjer upoštevajo oziroma prisluhnejo mnenju sindikatov. Poglejte, to so prednosti sodelovanja med sindikati in pa vlado. In to mislim, da je ključnega pomena pri tej platformi. In mislim, da smo uspeli identificirati tudi strukture in postopke, ki bi eh, lahko uspodbudile eh, zmanjšanje obsega dela na črno. In eh, danes med kosilom se bomo pogovarjali tudi o zelo o tradicionalnem problemu eh, delavcev, ki eh, se odpravijo čez mejo za to, da bi delali na kmetijskem področju. Potrebno je poskrbeti tudi za informacije o uh, davku uh, za, na socialno varstvo, uh, potrebno je poskrbeti za informacije o posameznih členih, uh, v uh, pogodbah o delovnem razmerju in tako naprej. In to smo dosegli le zaradi tega, ker so zaposleni to zahtevali. Delo dajavci pa niso menili, da je to nekaj. Uh, kar bi jim lahko škodilo, ampak so verjeli, da bi to lahko le izboljšalo situacijo v Evropi. Torej ne pravim, da uh, smo na ta način rešili uh, vse probleme uh, z navideznimi samozaposlenimi oziroma z delom na črno, ampak mislim, da platforma dobro deluje, vsaj pri identifikaciji pomankljivosti, pri pripravi priporočil in pri uh, spremembah. V okviru novega urada za delo eh, bi bilo dobro, če se zedinemo glede novih instrumentov, ki bodo potrebni eh, za to, da se soočimo z trenutnimi pomankljivostmi. In mislim, da bo to eh, le poskrbelo za boljšo Evropo za nas vse. Najlepša hvala. Lepa, gospod Trumpe. Hvala, kratek bom. Mislim, da je zelo pomembno, da ta platforma ostane varno mesto za izmenjavo najboljših praks, pa tudi eh, izkušenj dobrih in slabih in mislim, da trenutno to tako tudi deluje in mislim, da bi moralo tako tudi ostati. Moja druga točka pa je, da bi se morali zavedati, da je to proces, ki se ne bo končal čez leto ali dve. Eh, pojavljajo se nove oblike dela na črno, prihajam iz Danske, imamo zelo dober socialni sistem, imamo zelo dobre javne storitve, ampak se še zmeraj borimo proti delu na črno. Torej, gospod Pirinski, vem, da prihajate iz države, ker je dela na črno več, ampak eh, kljub temu ta oblika dela nikoli povsem ne izgine. In zaradi tega eh, nas čaka eh, še eh, veliko dela. Ester Lynch eh, je. Eh, mogoče bila nekoliko neustrezno pretolmačena. Seveda je izvajanje e, pomembno, ampak eh, zelo pomembno je tudi, e, da e, neko neprijavljeno podjetje postane zakonito prijavljeno podjetje. Recimo e, nek belgijski podjetnik je rekel, da je ta sistem odličen. Eh, zato da je lahko prijavil svojo, svoje podjetje. S tem bom zaključil. Hvala lepa. S tem pa predajam besedo gospodu Kaldesu. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Potrjujem to, kar je bilo ravno kar povedano in tudi to, kar sem slišal. Smo v postopku, eh, ki bo Eh, obrodil sadove šele v srednjeročnem obdobju. Razmisliti je, razmisliti je potrebno o spostavitvi tega novega urada, eh, identificirati je potrebno pomankljivosti in pa vse morebitne ovire na poti k učinkovitemu sodelovanju. To bi bilo zagotavo zelo koristno, zato da bi se lahko še nadalje poglobili v delo, ki ga upravljamo. Hvala lepa, gospod Pirinski. Beseda je vaša. Eh, veliko pohval ste prejeli. Ali lahko zaključite to razpravo na takšen ali drugačen način? Hvala vi, gospođo predsedatelj. Najlepše hvala, gospa predsednica. Pravzaprav ni potrebno na dolgo govoriti. Mislim, da je vsem jasno, da platforma v tem kratkem času, odkar je začela delovati, je dosegla nekaj zelo dragocenega in sicer interakcijo, partnerstvo na področju obravnave mnogih tem, ki se navezujejo na delo na črno. In ta korak od eh, razprave do Eh, priprave konkretne skupne akcije na ravni držav članic eh, v delovnih skupinah, kot naprimer ta, ki se je ustanovila v eh, Romuniji. Ne bom torej ponavljal, kar so že drugi rekli. Pred nami je ogromen izziv in zahvaliti se moram vsem tistim, kot ste sami tudi že omenili, ki so govorili o delu, ki sem ga opravil jaz sam in moje kolegice in kolegi, ki so z mano sodelovali v pogajanjih o ustanovitvi te platforme. To, kar smo dokazali in pokazali v duhu sodelovanja, se je eh, razjasnilo v pogajanjih o ustanovitvi platforme. Prišli smo do neke platforme na osnovi formule, ki se obnese. To je velik dosežek, dragocen dosežek. Še enkrat naj se zahvalim vsem poročevalcem v senci. Eh, zelo pomemben oddelek je tukaj, ki ga do sedaj nismo omenili. Nek eh, vidik imamo v mislih, in sicer eh, visoko eh, kvalificirani strokovnjaki, ki sodelujejo v sekretarijatih naših političnih eh, skupin, eh, tudi eh, mislim predvsem na skupino socialdemokratov. Ne bom omenjal imen, kajti takoj, eh, ko eh, se vaše ime izreče, nastane neko nelagodje, ampak te odločitve so v veliki meri eh, rezultat predanega dela teh strokovnjakov. Zahvaliti se moram tudi vsem tistim, ki ste danes sodelovali v tej razpravi in verjamem, da bo naš parlament um, opravil nalogo povezovalca med uh, platformo in zakonodajalci. Najlepše hvala. Hvala, da ste se udeležili te razprave. In seveda vrnili se bomo na vprašanja. Imamo, smo tri ali štiri minute pred časovnico, to pomeni, da moramo počakati na uh, gospoda Dizebloma, ki bo prišel k nam čez nekaj minut. In upam, da bo vas kar veliko tukaj ostalo in zastavilo vprašanja uh, gospodu Tizemblomu. Torej, 4 ali 5 minut ni odmor imamo.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

Sedaj je pa na vrsti izmenjava mnen z gospodom Dajzelblumom. Upam, da ste se počasi pripravili na to, da se posedete in posvetite vsebini. Okay, friends, then we start. Dobro, prijateljice in prijatelji, pozdravimo torej gospoda Tajzelbluma med nami. Eh, veliko razprav je bilo v tem odboru glede položaja v Grčiji, sicer ne samo v Grčiji, ampak veliko je bilo na to temo prav glede Grčije. Imeli smo uh, Eh, razpravo z ministrom za delo iz eh, Grče. Imeli smo tukaj predstavnike Evropske komisije, Sveta Evrope, eh, Splošne konfederacije grških delavcev, predstavnike strokovnih mm, skupin, veliko angažmaja nasploh. Na kratko povedano, všeč nam je, da ste prišli sem, zanima nas vaše mnenje, vaše izkušnje. Eh, v teh letih, eh, ki smo jih, upam, pustili za nami, ali obstaja prihodnost, ali je prihodnost tudi za Grčijo, za položaj Grčije. Res bomo z zanimanjem prisluhnili temu, kar želite povedati. Kot vidite, nismo vsi tukaj člani prisotni, ampak mnogi od teh, ki niso tukaj prisotni, vam uh, verjetno sledijo preko računalniških zaslonov. Hvala, da ste prišli in dajem vam besedo za, dajem vam besedo za uvod. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, spoštovane poslanke in poslanci, hvala, da ste me eh, povabili na vaše zasedanje. Eh, prihajam iz odbora Ekon in razumem, da tudi odbor Empel je zelo zainteresiran za uh, razvoj dogodkov v Grčiji na trgu dela. 27. aprila letos sem informiral Evropski eh, parlament na plenarnem zasedanju, eh, kaj se dogaja. Od takrat se, od takrat se je dosegel precejšen napredek na več eh, frontah. Zaključil se je uspešno drugi revizijski program oziroma pregled junija. Um, kar nekaj ambicioznih eh, reform politik je pripravljenih, eh, davčna, finančni sektor, ukrepi na področju energetike, reforme eh, trga dela in seveda tudi glede vzdržnosti trga oziroma uh, dolga in uh, odobrili smo še dodatni 2,5 milijarde evrov in uh, v julija, juliju smo uh, pozitivno ocenili te dogodke. To pa pomeni, da se je izboljšala. Um, klima na trgu, kar pomeni, da se je to zgodilo prvič po letu 2014 in lahko smo optimistični glede tretjega pregleda, ki se sedaj izvaja in seveda tudi glede preostalega dela celotnega programa. Sprva vam bom dal nekaj eh, splošnih vtisov o programu, potem pa specifične vidike eh, z trga dela. Eh, razložil bom, kako države poskušajo podpreti procese v Grčiji. Že od začetka je ta program Grčije osredotočen na konsolidiranju pomembnih dosežkov iz prejšnjih let in pomagati Grčiji, da se sama postavi na svoje noge, tako da lahko njeni eh, državljani si obetajo boljše prihodnosti. Eh, kot ste rekli, gospa predsednica, vsi si za to zauzemamo, ampak eh, dobro prihodnost lahko gradimo le na zdravih temeljih. V Grčiji je bilo, bila velika kriza, na začetku so bile eh, predpostavke preveč eh, nerealistične in to je imelo posledič, posledice, ki so celo tragične, kot je. Eh, nezaposlenost 21 odstotka in mladih celo če 40 odstotkov. Te eh, številke se počasi znižujejo že nekaj časa. Zadnje številke danes kažejo, da je eh, situacija še vedno nesprejemljiva in zahteva odločno ukrepanje. Izboljšanje eh, položaja na trgu dela in socialnih pogojev gre do z roko v roki z eh, vzdržno dolgoročno strategijo rasti, potrebujemo model, kjer bodo investitorji, potrošniki in um, imetniki računov imeli enake interese in uporabljali obstoječe potencijale. Da ustvarjati je treba več novih delovnih mest, ki bodo tudi bolje plačana. To pa pomeni večje zaupanje v Grčijo. Naš cilj je bil pripraviti eh, neko, nek rebalans eh, gospodarstva, ki bo naklonjen rasti in bolj stabilnemu gospodarskemu okolju. Pomankanje virov obstaja, obstaječe je treba čim bolje izkoristiti in jih eh, usmeriti v najbolj ranljive skupine prebivalstva to je nekaj, kjer je Grčija že dosedaj in bo še naprej eh, zelo aktivna. Njen eh, sistem socialne zaščite je pa zelo kompleksen in razklan. Sedaj se bom dotaknil določenih podrobnosti. V zadnjih letih je bilo kar nekaj. Um, sprememb trga dela, veliko reform. Leta 2015 eh, je nastala kriza, ki je zahtevala velike spremembe zmogljivosti trga dela. Država je morala postati bolj eh, kompetitivna oziroma konkurenčna eh, in izravnati v neravnotežja, ki so nastala. Trg dela pa je zelo težko uravnotešati, še zlasti v kontekstu zelo šibke rasti. Ehm, pri tem je treba spoštovati eh, socialne pravice delavci, eh, po drugi strani pa je treba ohraniti fleksibilnost in eh, zanimivost dela kot produktivnega faktorja. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na izredno visoko nezaposlenost. Vse reforme, ki so bile dosedaj eh, sprejete, so dober kompromis glede na to. Tri stvari bi želel izpostaviti. Imamo akcijski načrt za boj proti delu na črnem in um, govorim predvsem o poenostavitvi zakonodaje o delu. Potem je oblikovana uh, skupina neodvisnih strokovnjakov, vključno z mednarodne uh, organizacije za delo v skladu z evropskimi najboljšimi praksami. Moje osebno mnenje je, da je to predpogoj za vzpostavljanje modernega kolektivnega pogajanja po zaključku tega programa. In seveda to je izredno pomembno za grške oblasti. Isto velja za modernizacijo uh, kolektivnih. Uh, odpuščanj in uh, stavk, kjer uh, so že spremenili zakonodajo in med tretjo pregledom bodo uh, spremenili zakonodajo, da morajo v stavkah sodelovati vsaj 50 odstotkov uh, vseh um, sindikatov. Uh, aktivne um, Ukrepi na trgu dela za izboljšanje zaposljivosti so zelo pomemben del teh reform in to bo pomenilo uh, fiskalne ekspazivne ukrepe, ki naj bi začeli veljati leta 2019 <clears throat> ter zagotoviti minimalne plače, na, kar se je začelo na začetku začetku tega leta. Potem pa naj se ozrem na odločitve evro eh, skupine 15. julija za izboljšanje grškega gospodarstva. Sprva odločili smo se zmanjšati uh, obdobje, ko uh, velja. Uh, ko je treba vzdrževati e, primarni e, primankljaj, se pravi, po letu 2020 bo e, začela fiskalna pot Grčije v skladu z evropskim. Okvirjem. Razen tega potrdili smo kot Evroskupina pristop k vzdržnosti dolga in eh, že veliko eh, kratkoročnih ukrepov je bilo izvedenih. Potem pa obstajajo še srednjerečna in dolgoročni ukrepi, ki se bodo izvedli eh, po ali med eh, zaključku, uspešnem zaključku programa, ki ga predvidevamo naslednje leto. Evroskupina je resna, ko gre za te zaveze. Eh, postavili smo eh, nove zadolžitvene uh, ukrepe, podpiramo uh, Grčijo in njen uh, pristop k uh, trgu, uh, zatem, da ji lajšamo dolgove in tudi zagotavljamo uh, finančna sredstva. Naj zaključim, da odločitve, ki so bile do sedaj eh, bile sprejete v okviru ESM eh, e programa, kažejo, da so grške oblasti pripravljene izvesti reformo za evroskupino, pa to pomeni, da bomo Grčijo še naprej solidarno podpirali. Veliko dodatnega dela je pred nami v naslednjih eh, mesecih in letih. Evroskupina uh, uh, spodbuja eh, srednjeročne programe še naprej z podporo drugih evropskih partnerjev. Razprave med inštitucijami in eh, oblastmi eh, potekajo na zelo konstruktiven način ravno sedaj in prepričan sem, da bomo to, ta tretji pregled končali do konca tega leta. Ta proces bo pokazal, da je Grčija na pravi poti, da bo uh, iz, zaključila program do srednje, eh, naslednjega leta in da bo eh, nastala uravnovešena rast. Najlepše hvala za uvod. Sedaj pa dajem besedo koordinatorjem. Gospod eh, Bekor mogoče na mesto, ki nadomešča gospoda Kaso. Izvolite, dajmo besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod predsednik, kot eh, nadomestni koordinator Evropske ljudske stranke bi rad pohvalil eh, delo Evroskupine pri konsolidaciji situacije v Grčiji. Vidimo tudi eh, prvi pozitiven razvoj glede na podatke in glede na posamezne kriterije celotnega svežnja. Rad pa bi povdaril tudi, da se v eh, Evropski ljudski stranki zauzimamo za dosledno izvajanje celotnega svežnja. Pozdravljamo prve pozitivne signale, vendar pa v prihodnosti Opozarjamo tudi na to, eh, da je potrebno prizadevanja še okrepiti. Kaj ti? Eh, cilj zagotovljene prihodnosti še ni bil dosežen. Sedaj pa me zanima, kako je z statusom quo, ali mi lahko date več informacij, eh, recimo glede tega, da se gospodarstvo razvija. Eh, kako gledate na eh, dolgoročne ukrepe Grčije eh, v tem pogledu? Ali so ti ukrepi zares dolgoročni, po vašem mnenju? Nič cela šest odstotka je znašel popravek gospodarske rasti. Ali mi lahko poveste kaj več o razlogu za to? In, uh, Grčija je od junija 2017 spet uh, aktivna eh, na, uh, oziroma spet kotira na borzah. Uh, kako uh, bo Evroskupina uporabila uh, to dejstvo? Ali Evroskupina meni, da so ukrepi za boj proti brezposobnosti, ki jih je sprejela grška vlada, učinkoviti? Najlepša hvala. Hvala, gospod Becker. In sedaj dajem besedo koordinatorici iz SND, gospa Jangerius. Izvolite. Si. Hvala, da ste prišli na ta odbor. Gospod eh, Desemblom, govorimo o nečem, kar nam je zelo pri srcu, kar se nas eh, res dotika. Ne gre samo za razvoj gospodarstva v Grči, ampak tudi za to, kako lahko stvari spremenimo na bolje. Za delovne ljudi v Grči in za tiste, ki so odvisni od socialne podpore. Naj uvodoma povem naslednje. Po našem mnenju eh, zahteva za ponovnem začetku kolektivnih pogajanj na Grči je naša prva, ampak res prva prioriteta. Rekli ste, če sem prav slišala, da po tretjem pregledu programa bo uh, sprejet eh, ali se lahko uh, pogaja o moderniziranem sistemu kolektivnega pogajanja. Mogoče bi lahko malo to bolj razdelali in povedali, kaj to pomeni. Imamo namreč verjetno različna mnenja. Uh, ali je trenutni sistem eh, po kolektivnega pogajanja v skladu z našimi osnovnimi načeli v Evropski uniji in v skladu z uh, priporočili uh, Evropske, pardon, uh, mednarodne organizacije dela. Potem imamo še priporočila trojke in po našem mnenju tudi eh, ta eh, mednarodna organizacija za delo izpostavlja eh, to, da se v ta pogajanja, kolektivna pogajanja, vključuje vedno manjši odstotek prebivalca Grčije, kar predstavlja pomen, problem. Mali nam lahko malo več poveste o tem sistemu, kako trenutno deluje v Grčiji in ali bo eh, do na koncu izidi v skladu z ugotovitvami Sveta Evrope ILO in tudi drugimi priporočili, eh, ki so nastala po eh, pregledu oziroma oceni učinka programa za Grčijo v letu 2015. Eh, okay, we'll go to... Dobro. Posledaj pa za EKR, gospa McIntyre, je ni, kdo bo? O, oh, pa ste. Pa še roza ste oblečeni, pa vas nisem videla, neverjetno. Daj ima besedo. Hvala, gospa predsednica. Nisem vedela, da sem kar tako postala nevidna. Dobro predstavljam državo, ki ni del evroskupine. Državo, kjer smo uspeli znižati nezaposlenost na najnižjo raven do sedaj. Torej, ustvarjali je ta država že kar nekaj let nove delovne mesta in vsaj tri četrtine novo nastalih delovnih mest jih je za Eh, polni delovni čas in za nedoločen čas. Torej, ne mislite, da je to čisto nekaj kratkotrajnega. Eh, torej, prvo, ustvarjanje novih delovnih mest. Po mojem mnenju je najvažnejše, da se osredotočimo na veščine. Po vsej Evropski uniji obstaja veliko pomankanje ehm, inženiringa, znanj na področju matematike um, in osnovne tehnologije. Če imamo, če najdemo način, kako se mlade izobraziti na tem področju, potem bodo imeli več možnosti za zaposlitev države, kjer delajo, pa bodo pritegnile več naložb. Z zaposlitvenega velika me zelo zanima, kaj počne Grčija, da se koncentrira na te eh, odpiranje novih delovnih mest, ne pa obratno, ki je pa, kar je pa tudi tako pomembno, tako da uh, se izognemo prevelikemu uh, obsegu ne, prijavljenega oziroma dela na črno, ravno kar smo o tem razpravljali in zanima me, kako se naprimer Grčija povezuje za to platformo. Če preberem ta briefing, ugotovim, da je 20 odstotkov gospodarske dejavnosti v Grčiji pravzaprav črna e, ekonomija, torej delovna črna. Na določenih sektorjih pa je to celo 40 odstotkov. To se mi zdi neverjetno. Prihajam iz države, kjer so ti odstotki približno 1,7 odstotkov. Torej, ogromno panivarskega je prostora, da se to zmanjša, ta obseg dela na črno, ampak ne tak, le tako, da preganjamo tiste, ki v bistvu kršijo zakon. Ampak zanimivo je, kar smo slišali v prejšnjih predstavitvah, kako eh, spodbudimo ljudi, da se prijavijo, da ne delajo več na črno in da postanejo del zakonitega gospodarstva. Vaši mnenje, vaše mnenje glede teh dveh stvari me zanima. Najlepša hvala in sedaj gospe od Kalve eh, Šambon. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Lepo pozdravljeni, gospod Diselblom. Uh, eh, dve zadeve bi želel pokomentirati na kratko. Prvo kot prvo, nekaj z Grčijo. Grčija je imela in še vedno ima to težavo, da nima tistih ključnih eh, gospodarskih eh, struktur. s katerimi bi zagotovila primerno upravljanje eh, v situaciji šoka, gospodarske krize. Naprimer, Grčija mislim, da nima nekega davčnega sistema, ki bi bil sploh vreden tega imena. Težava pri tem je, kako poskrbeti za to, da izvedejo reforme, ki so nujne. In da tudi državljani te reforme nekako sprejmejo in da trg delovne sile sploh preživi te eh, reforme. In zanima me, če grški, eh, grška oblast po vašem mnenju poskuša nekako preprečiti in postavljajo ovire za izvedbo določenih ukrepih. A grška oblast meni, da so te ukrepi sploh eh, nujni za modernizacijo gospodarstva in se pogovarjate samo o uh, ritmu, tempu izvajanja teh reform ali pa sploh ne verjamejo v njih. To me zanima. Potem pa še nekaj, gospod Desiblom. Euro je smiselen, ampak samo, če bodo zaradi evra vsi evropski državljani postali bogatejši, eh, bolj svobodni in bolj zaščiteni. Tu ne smejiti za neko igro med bančniki. To je pomemben inštrument za eh, javno dobrobit. Zato moramo sestaviti takšne inštitucije, ki bodo zares prepričale evropske državljane. Jaz sem iz države, kjer je bila kriza kar huda. Rekli ste, da se je to v teh državah zgodilo, zato ker preveč denarja namenjamo vinu in ženskam. In mislim, da bi bilo veliko bolje, da bi namesto to vrstnih besed nekako sodelovali pri tem, da se vzpostavi neka pozitivna klima pri naših eh, državljanih, da bodo, sprejem, da bodo sprejeli evro. Pač državljanom bi morali pedagoško razložiti, da bo evro ključen pri eh, tem, da, so, da živijo v boljši situaciji. Oh. Najlepša hvala. Gospod Huntes, se pravi čujem. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod Dajzelblom, to priložnost izkoriščam, čeprav nisem eh, član tega odbora, sem pa poslanec v tem parlamentu. Uh, Vemo, kakšna je situacija v Grčiji. Nekaj vprašanj bi vam zastavil. Od eh, začetka eh, krize je v javnem sektorju eh, razprava o tem, da evropske inštitucije zahtevajo fiskalno disciplino v času, ko mm, je bil prisoten tudi mednarodni denarni sklad in te dve inštituciji zahtevata različne zadeve, je to res, zahteve, da so različne med njimi. Eh, Evropska unija je sprejela varnostne ukrepe in ali velja eh, listina o temeljih pravicah za države, ki so v takem programu. Eh, gospod Juncker pravi, da ne v svojem odgovoru in tudi komisar pristojen za to področje tudi reč, mi je odgovoril ne. In tretje vprašanje, ki ga imam, ko gre za kolektivno uh, pogajanje. In masovna odpuščanja ter zmanjševanje pokojnin. Komisija nam pravi, da predloge daja grška vlada sama. Ali je temu res tako? Ali je to res? In ne nazadnje, spomnim se, da ste v prejšnjem mandatu vi sami, ko ste bili uh, prvič na čelu Evroskupine eh, zelo ponosni, ker ste eh, pripravili eh, striženje za bančne deponente. Zato vas sprašujem, ali še vedno verjamete, da je treba Grke kaznovati, ker so zapravljivi in lahko miselni. In ali še vedno mislite, da so programi pravi. Ali pa se strinjate naprimer z Oli Renom, ki je priznal, da so programi bili preveč neustrezni. Sedaj dajem besedo gospe Kunovi. Ene policijo Mantiko, ko je prosil po to Eurogroup, na vrsti je na mesec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 in seveda tudi delo uh, modrecev. Komisija je rekla, da uh, mora uh, Grčija sprejeti dobre prakse. In kako vi to tolmačite? Ali naj prisluhnemo komisiji ali od, odboru modrecev, ali naj jim sledimo, ali naj sledimo temu odboru na visoki ravni? obstajajo predlogi, da se izboljša nezaposlenost z investicijami, še zlasti nezaposlenost med mladimi in dolgoročna nezaposlenost. Ta naj ne bi se vključevala v splošne izračune. In to je res eh, stvar, o kateri morajo razpravljati ministri za delo na svetu. Ehm, komisija, komisari. Eh, evroskupina tega ne sprejemajo. A mi lahko razložite, zakaj in vprašanje, ali imate nasprotni predlog. In končno. Upam, da bo uh, Evro uh, skupina opravila svoje delo pri socialnem stebru. Ja, tisti, ki ste tukaj kot koordinator ali karkoli vaša vloga je, bi se vam zahvalila. Ampak eh, dajala vam bom besedo samo, če boste kratki. Moramo namreč eh, dati čas tudi za odgovore eh, gospodu Teiselblomu in nimamo veliko časa. Ali nam lahko, prosim, poveste, kdo zastopa katero skupino? če koordinatorjev ni tukaj. Želite nekaj dodati, gospa Konova? Ja, prosim, bodite kratki. Odbor modracev je potrdil, da Grčija sledi dobrim praksam Evropske unije, Grčija skledi tem dobrim praksam. To je namreč eh, izjavil odbor modrcev. Upam, da smo slišali tolmačenje sedaj, pa Marko Vali. Hvala, zelo kratek bom, kot ste predlagali zamenjujem kolegico iz EFD-ja, ki danes ni mogla biti tukaj. Glede reform, ki so bile izvedene v državah evroskupine, vemo, eh, koliko je bilo narejeno v perfernih skupinah Italija, Španija, Portugalska in tako dalje. In analiza je danes seveda taka, da je eh, rast nastala ravno zaradi reform. Ne vemo točno, zakaj je nastala, bolj na šipkih nogah je. Eh, E, predvsem je to zaradi injekcij centralne banke, predvsem ECB. In e, to so učinki, ki niso nikjer konkretno oprejemljivi in pomembni, glede na količino denarja, ki se um, e, inicira v sistem, ko govorimo o inflaciji in povpraševanju, ki se skoraj zmanjšuje. Kako so bile te reforme izvedene v perifernih državah evroskupina, kdaj bo dejansko izvedla prave reforme, ki bodo zmanjšala, ki bodo zmanjšali dejansko notranje neravnovesja, kot je naprimer um, cena dela na jugu Italije ali pa fiskalni. Um, prenosi um, Nemčija, uh, Italija v Portugalsko, uh, Španijo in Italijo, kdaj bomo imeli pravo trgovino z evroobveznicami. E, nima smisla zahtevati reform iz e, perifernih držav, kajti prej ali, prej, prej ali slej bo, uh, prišla, bodo prišli na oblast tisti, ki bodo želeli izstopiti iz evroskupine in to bo še večja kriza. Zanima me, dokot je prišla evroskupina v tej, tem smislu in uh, treba je res govoriti o reformah, ki jih morajo sprejeti na severu Evrope. Ravno tako. Hvala lepa. Gospod uh, Šoltes in potem pa Padimolis. Je kdo želel kaj še povedati? Ne, potem sem na robe. Razumela se, da je pa gospa Regner. Uh, uh... Hvala. Jaz sem uh, avstrika, socialdemokratka in imam dve vprašanje za vas, gospod Dasselborg. Sprva, temeljne pravice so temeljne pravice torej to vključuje tudi pravico do kolektivnega pogajanja in to je treba spoštovati tudi v težkih in gospodarskih krizah. Govorili ste modernizirano kolektivno pogajanje, mi lahko malo več o tem pojate ali lahko razložite, kaj to pomeni za vas, tudi upoštovaje, da gre za temeljne pravice. Drugo vprašanje pa je vprašanje eh, izobražbe, veščin v eh, Evroskupini seveda potrebujemo uh, delovna mesta, ki zahtevajo visoko eh, usposobljene ljudi, ne samo v Grčiji, ampak tudi v Evropski uniji. Zanima me, kakšen je sedaj cilj, kjer je ta luč na koncu tunela, namreč. Um, rezultat. Vsi so uh, delovna mesta za manj izobraženja in višja produktivnost. Ali je to prihodnost za Grčijo in ali naj bi tako postala konkurenčna, po mojem mnenju ne. To ni smer za celotno Evropsko unijo in res me zanima, zakaj se o tem sploh ne razpravlja, ampak zajame tudi, kakšen je vaš pristop k temu v Evroskopini. Ta realnost na eni strani in usmeritev Evropske unije. Hvala in zadnje vprašanje, gospod Rockford. Merci, madame la présidente. Je vais être très rapide. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo na hitro. Eh, res je, da smo politiki. Ampak eh, vzeti moramo zakupi, to velja tudi za vas opozicijo, kakšna je gospodarska realnost zadev. In moram vam povedati, da sem zelo skeptičen že od samega začetka te razprave poslušam, da so eh, danes rezultati v Grčiji otipljivi. Eh, napoved za gospodarsko rast za leto 2017 so znižali mm, manj od 2 odstotkov, leta 2016 naj bi imeli pozitivno rast, ampak zdaj, ko skupaj še enkrat prečimo, vidimo, da je rast negativna. Uh, Kaj pa stopnja brezposobnosti? Ta ne bi se nižala, ampak eh, brezposobnih je še vedno med 23 in 21 odstotkov ljudi. In mislim, da to ni nek dober rezultat. In zdaj z tem imamo vprašanje. Zdi se, da so danes v Grčiji vsi utrujeni. Vsi so utrujeni in mladi diplomanti zdaj bežijo iz države. Odhajajo iz države. Tako da imamo vedno več brezposobnih v Grčiji tisti, ki so manj izobraženi in manj produktivni. Mene pa eh, najbolj skrbi pravzaprav to, da uh, mladi odhajajo iz Grčije. V Grčiji naj bi ti uh, mladi postali vodje nekega produktivnega gospodarstva. Vemo, da Grčija nima nekako veliko industrije, tudi turizem ni edina na uh, samca da rešitev, ampak če ne bomo uh, delali še hitreje in če ne bomo imeli še bolj strateško usmerjenih programov, se bo jutri zgodilo to, da bo do izgrčije na več 100 eh, tisoč mladih odšlo. Ogromno jih je že. In zanima me, kako se bo potem Grčija sploh eh, rešila iz te situacije, če se bo to zgodilo. Najlepša hvala, gospod Papa Dimoli, zadnje vprašanje. Nisem se nameraval oglasiti, ker sem tukaj prišel predvsem poslušati, kaj ima povedati gospod Eiselblom. Eh, pogosto imamo možnost eh, pogovarjati se z njim v odboru Ekon, na plenarnem zasedanju in tako dalje, pa tudi pri eh, na delu posebne delovne skupine, ki ehm, sledi izvajanju tretjega pregleda. Želel bi vsem povedati, da je Evropska komisija danes objavila svojo oceno situacije v Grčiji. Na osnovu teh eh, podatkov po letih recesije in po težkih žrtvah Evrop grškega prebivalstva je Grčija eh, spet dosegla gospodarsko rast. Eh, predvideva se 2 uh, eh, odstotna rast za leto 2018 in 2019. Seveda je brezposelnost še vedno zelo visoka, predvsem uh, izredno visoka med mladimi 40 odstotkov, kot smo slišali, ampak pred dvema letama je bila pa 55 odstotna. K vedno več je. Uh, tistih, ki govorijo, da je Zeblum eh, komisija in drugi, da je možno, da menijo, da je možno, da, eh, da Grčija izstopi iz eh, programa avgusta 2018. Grško ljudstvo je ogromno plačalo leta in leta slabega upravljanja. Ampak um, obstajale so tudi napačni recepti, ki so pa vzaprav potrojili stopnjo nezaposlenosti. Imamo osnutke uh, in kaže se uh, nek napredek, obračanje v pozitivno smer. Uh, to smo. Uh, dosegli po mnogih razlikah v preteklosti. Uh, trenutno uh, morajo vsi evropska inštitucije, druge inštitucije, dolžniki in grška vlada narediti naslednje. Morajo pospešiti um, zaključek tretjega pregleda. In zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. Prvi semester 2018 Um, zato se mogoče lahko že načrtuje progresivno izstopanje iz programa. Uh, ukrepi iz Evroskupine iz leta 2015 so take, da lahko Grčija končno izstopi iz uh, eh, te eh, intenzivne nege, če temu tako lahko rečem, da se prekine ta terapija za Grčijo in da Grčija lahko eh, prevzame vse pravice in odgovornosti enake drugim članicam evroskupine. Nekateri ste um, govorili mogoče v drugem smislu danes. Hvala leta. Hvala lepa in sedaj gospodu Dajzelblomu dajem na voljo 20 minut, da zares lahko odgovori. Uh, v miru na vsa vprašanja, s čim, po čim manjšim stresom. Hvala. Zahvalil bi se vsem poslankam in poslancem za zastavljeno vprašanje. Popolnoma prav imate, da ste kritični in skeptični glede dela, ki je bilo upravljeno. Pa vendarle smo sedaj vendarle v drugačni fazi. Nekateri ste omenili um, osnovne ocene za letos, čeprav so še vedno številke negativne, ampak uh, je to bistveno bolje kot prej. Um, uh, ocenjevano je bilo eh, strani komisije, da bo rast 2,1, letos bo verjetno 1,6, lani pa ni bilo nobene. To je splošen napredek in popolnoma imate prav, da je nezaposlenost neslišano in nespremljivo visoka. Še vedno. Mislim, da je ocena za letos 21 odstotkov, ampak vedeti morate, da je pred štirimi leti bila 28 odstotkov, torej to je konkreten napredek. Ali smo dosegli cilj? Ne, še zdaleč ne in zaradi tega smo uh, pripravljeni še naprej delati z evro, grškimi uh, oblastmi in uh, res jih si zaslužijo pohvalo, da popravijo življenske pogoje in perspektivo še zlasti za mlade v Grčiji. Reforme, ki so bile izvedene gospod Becker je vprašal, v kakšnem časovnem okviru se pričakujejo, eh, ali so, bodo ohranile ali so dolgoročne. Na zaključku programa, ki bo gotovo se zaključil v poleti naslednje leto, je odvisno od grške vlade v okviri eh, dogovorov eh, znotraj monetarne unije, da nadaljujejo pot eh, fiskalne vzdržnosti, pa tudi da bolje izboljšajo trg dela, da izboljšajo produktivnost, eh, izobraževalne standarde in tako dalje. Ampak tukaj je ključno vprašanje. Augusta se program zaključi in od takrat naprej bo Grčija spet stala na lasnih nogah. Ne le finančno, ampak tudi v smislu oblikovanja politik. Nobene garancije ni, da eh, se mogoče reforme um, izničijo, čeprav upam, da bodo takrat, eh, bodo takrat imele dovolj pozitivnih učinkov glede rasti in napredka, da bodo ljub, grške oblasti motivirane, da jih obdržijo. Govorili ste o dostopu eh, do trga, ne vem, če sem dobro razumev, ampak Grčija je pred nekaj mesecih spet šla na trge. Um, tako se bo počasi oblikovala neka eh, pot, eh, neka krivulja, da se eh, dostop nadaljuje do sedaj, imajo eh, bistven eh, primarni presežek, eh, kar pomeni, da lahko nekaj denarja porabijo za socialne politike pred koncem leta. Za, V Grščiji se to imenuje uh, socialni solidarnosti prihodek. Uh, naslednjih letih, glede na to, kar smo že upravljeni, da bi uh, omogočili vzdržnost ali upravljanje um, zadolženosti. Uh, to je sedaj izvedljivo, omogočena je popolna finančna neodvisnost in trenutno v naslednjih letih ni neke velike potrebe po dostopu do trgov, kar je dobro. Mnogi ste govorili o načinih zmanjševanja za poslovanja in ukrepih. To je del programa. Izboljšati politike trg dela, eh, da se izboljša poklicno izobraževanje. Vse to je vključeno v program, ki še obstaja. Potem imamo tehnično pomoč, ki se izvaja, da se Eh, iz, omogoči aktiviranje politik trg dela, vključuje se v to Evropski eh, socialni sklad in tudi vrsta drugih ukrepov je sledila z strani komisije in drugih organizacij z namedom seveda podpore. Eh, to ne vzbuja veliko pozornosti, to je težka problematika, kjer je bilo veliko narejenega. Um, govorili ste o um, ponovnem vzpostavljanju kolektivnega pogajanja. Razumem, zakaj je zato, to za vas uh, prioriteta. Sistem kolektivnega pogajanja je v osnovi eh, bil uh, ali vsaj njegov horizontalni učinek je bil nekako zamrznen. In to je bilo zaradi nujnega uh, popravka zelo velike rasti plač pred krizo, kar je bilo uh, razdiralno za konkurenčnost grškega gospodarstva. Če vidite, kako, to, uh, kako so uh, rasle plače uh, Eh, pred krizo, to je bilo izredno hitro v primerjavi z vsemi drugimi državami, približno 30 odstotna rast plač eh, je bila prisotna, to se je sedaj popravilo. In eh, to seveda ima zelo negativen socialni in gospodarski učinek v primerjavi z obdobjem pred krizo, ko so plače rasle pretirano. Strenjam se, da je obnova kolektivnega pogajanja prioriteta in da se bo zaključila nekje konec, eh, ob zaključku programa, nekje naslednje leto, ko sem eh, govoril o moderniziranem sistemu, sem mislil na en element in to je zastopanost eh, deležnikov, ki potem sprejemajo kolektivne pogodbe. Um, v Grčiji je že bilo uh, navedeno, da je zastopanost potrebna, ni pa bil vzpostavljen sistem. Kako? Zaradi tega smo delali na tem, da vzpostavimo sistem za zbiranje podatkov, tako da se lahko uh, na koncu reče, ja, v tem sektorju, v tej panegi je sedaj eh, na, v veljavi neka, uh, neka kolektivna pogodba, ki je. Um, dosežena z, v pogajanjih za primerno zastopanostjo in zaradi tega ima ustrezen učinek. To sem mislil, ko sem govoril o moderniziranem sistemu. Potem pa se vrnačamo tudi na osnovno vprašanje, ali temeljne pravice veljajo v programu sploh, glede, da je program bil izpogajan in da ga nadzoruje Evropska komisija, je jasno, da morajo. Nekdo je rekel, da komisija tukaj ni bila jasna. Mislim, da uh, komisija glede tega nikoli ni bila nejasna, kajti komisija je delno odgovorna za izvajanje in uh, nadziranje tega projekta in jasno, da je treba spoštovati temeljne pravice naših državljanov. Ampak učinki krize so prisotni in so. Uh, seveda bile potrebne prilagoditve, da se ta kriza premaga in to je seveda imelo svoje učinke za ljudi. Izobraženost oziroma veščine, govoril sem že o pomenu eh, tehnične pomoči komisije in Evropskem socialnem skladu. Gospa McIntyre je govorila o črnem delu, ki je zelo prisotno. To je problem. To je seveda povezano z funkcioniranjem inštitucij. Če Eh, naprimer, davčna uprava dobro deluje, če obstajajo možnosti za črno delo, je pa to drugače. Eh, davki so zelo visoki v Grčiji še vedno, zaradi rebalansa fiskalnega položaja so eh, davki zelo visoki, zaradi tega mogoče mnogi se še bolj izogibajo plačilu davkom način, kako to premagati, je, da počasi eh, formalno gospodarstvo naredimo bolj privlačno za delavce in delodajalce in da imamo inštitucije, ki jih bodo v to smer um, priganjali ali nekako usmerile v formalno gospodarstvo gospod Kalvečambon je govoril o drugih, o sodelovanju grških oblasti ali njihovem onemogočanju tega programa. E, po leti 2015 je bila velika kriza, ko ni bilo zaupanja med nami in eh, grško vlado. Potem smo pa dosegli nov dogovor in moram reči, da od takrat je bilo sodelovanje zelo dobro. zelo sem glede tega pozitiven in pri drugem pregledu smo porabili preveč časa, po moje. To pa je zadržalo gospodarsko rast um, torej sam program, pregled in tako dalje, so zelo dominantni in to seveda vpliva na zaupanje v grško gospodarstvo. Če bomo pri tretjem pregledu hitri, če se bo tekal gladko in se zaključil do konca leta, se bo bistveno povečalo zaupanje v Grčijo, končno bodo ljudje imeli občutek, da napredujemo. In zato mi je tako všeč ta konstruktivna razprava z grško vlado, ki sedaj poteka. In dejstvo je, da tretji eh, pregled poteka izredno dobro. Nekdo ste rekli, da je ocena za naslednje leto za rast za Grčijo približno 2 odstotka. Moram reči, da je 2,5. Torej, ni se še zgodilo, je pa obet. Pravite, da. Eh, morajo naši državljani čutiti v pozitivne učinke evra. Eh, če so moji komentarji bili na začetku taki, da sem poslal negativen signal, se upravičujem. Želel sem izpostaviti, da v Evropski uniji oziroma monetarni uniji moramo narediti vse, eh, kar je potrebno, da bi dobro funkcionirali. Solidarnost je povezana z pravili in to je moja poanta. Na, moram reči, da je evro bil za nas eh, zelo dober, gospodarstva pa vso cvetijo. Sedaj pa imamo, eh, tako je bilo na začetku, pa sedaj pa so sledila slaba leta, kakih sedem let, ampak mislim, da v bolj stabilnem in vzdržnem okolju bo evro postal nekaj bolj pozitivnega v očih ljudi. Potem je bilo še eno vprašanje. Gospod Honte se mi zdi, ja ne vem, če imam prav zapisano ime, vprašal je, ali so predlogi glede um, upokojenskih eh, načrtov oziroma reform, ali jih predlagajo spremembe uh, institucije ali uh, grška vlada. Um, Po leti 2015 je bila to ena ključnih eh, tem novih pogajanj o tretjem pregledu. Torej, ponovna pogajanja so potekala med različnimi strankami. In uh, ni bila samo ena stranka, ki je sodelovala, ampak večjih je bilo, zato da bi dosegli. Um, vzdržni pokojninski sistem. Govorili ste tudi o striženju za cipr in kako, se na, kako to sedaj vidim v retrospektivi. Strenjam se z Oli Renom, ki je rekel, da je prvi program bil sam za, samo za podporo bankam. V prvi fazi v uh, naših državah prvi fazi krize so bile glavni problem eh, banke. Imeli smo bančno in finančno krizo in porabili smo ogromno davkoplačevalskega denarja za reševanje teh bank, po moje, na napačen način. In tisti, ki so kritizirali uh, grško uh, reševanje kot le reševanje evropskih bank, imajo prav. Eh, po vseli eh, Evropi so banke eh, rešene z davkoplačevalskim denarjem. Sedaj im ustanavljamo bančno unijo, da imamo posebne sredstva za reševanje bank v primeru, da pride do novih podobnih kriz. Zelo visoki državni dolgovi v eh, mnogih državah članicah so nastali primarno zaradi bančne krize v preteklosti. In ne smemo dovoliti, da se to ponovi. Potem so bila tukaj še vprašanja glede uh, strokovne skupine oziroma skupine modricev in njihovih nasvetov in ali naj jim sledimo ali ne. Dali so nasvete glede 11 tem približno. Pri nekaterih uh, niso bili enoglasni, zato je bilo težko slediti jim. Eh, pri večini so se, hvala Bogu, zedinili in pri mnogih smo sledili njihovim priporočilom. Omenili te mm, mislim, kjer je s, s, uh, eh, sledili bomo njihovemu priporočilu po zaključku programa in njihov v, uh, eh, pri, njihova priporočila glede kolektivnega pogajanja o plačah. Tudi pri drugih stvarih sledimo njihovim priporočilom. Na nekaterih eh, temah že delamo v okviru tretjega pregleda ampak eh, večina specifičnih tem oziroma reform je že v izvedbi ali pa bo vključena v tretji program. Torej, uporabili smo delo strokovnjakov. Eh, vprašali ste, ali je treba vključiti eh, to na dnevni red eh, sveta za zaposlovanje. Ja, imamo uh, zelo širok nabor um, tem, uh, razpravlja se o tem v znotraj inštitucije, znotraj mednarodnega denarnega sklada, potem se s tem pride na evroskupino z izpogajanim svežem med uh, temi inštitucijami in. Um, državami, ki so prizadete in to je po našem mnenju potrebno. Mi kot Evroskupina pa potem se odločamo, ali na osnovi teh programov in teh sporazumov bomo financirali državo, um, ne vem, v okviru um, ehm, ESF-ja. In to seveda um, ne pomeni vključevanje uh, vseh uh, drugih svetov, ampak oblikuje pro, program institucije in prizadeta država. Mi smo pa tisti, ki moramo zagotoviti financiranje, ki, jo, ki ga država zahteva oziroma za njega prosi. In to, se, to je postopek, tako se to izvede. Gospod Vale je govoril o tem, kdaj bo prišlo do pravih reform, pomembnih zadevah govori o neravnotežju znotraj Evrope. Um, ja, obstajajo, strenjam se in reforme so potrebne na tej um, makro uh, ravni evroskupine, ampak še vedno potrebujemo velike reforme v posameznih državah, ne samo v državah, ki so v programu in ne samo v nekaterih delih evroskupine, ampak v vseh članicah evroskupine. Če pogledate eh, neravnovesje na tekočem računu ali pa eh, presežke v nekaterih državah, to pomeni, da so tam potrebne reforme to pomeni tudi večje plače v teh državah. To zelo podpiram, govorimo o Nemčiji ali eh, nizozemski, plače bi se morale povečati, to bi bilo dobrodošlo, ampak tudi naložbe v infrastrukturo, izobraževanje, v raziskave, to bi tudi lahko bil način reševanja. Ja, več je treba narediti individualno. Ja, to razpravo smo imeli v Evroskupini in v zadnjih petih letih, odkar predsedujem evro eh, skupini, veliko podarka je bilo na fiskalnih problemih, ampak vedno več jih je sedaj na reformi eh, Evropske monetarne unije kot celote, o prihodnosti te unije. Eh, delamo na bančni uniji, tukaj gre za reformo evroobmočja in to je treba zaključiti v ključu z Edesom, ker je tudi način eh, premagovanja neravnovesi med državami članicami. Torej te reforme v okviru eh, evroskupine se morajo nadaljevati, ampak ne na mesto nacionalnih reform, ampak kot njihova nadaljevanje ali priloga. Govoril sem že o temeljnih pravicah in um, kolektivnem pogajanju. Mislim, da ste izrazili pomislek, se upravičujem vašega imena, si nisem zapisal. Govorili ste o kakovosti um, delovnih mest, ali je perspektiva za Grčijo um, eh, delovne mesta, ki zahtevajo nizko izobrazbo. Mislim, da to sploh ni tako. Glavno je, da se ponovno vzpostavi zaupanje v državo, v gospodarstvo, v eh, pravni sistem, v upravo. Tako se bo vedno več naložb vračalo v državo in več, ko bo naložb, to bo eh, s sabo prinašalo vedno večjo potrebo po modernih veščinah. In ključni eh, generator kakovosti eh, in števila delovnih mest, ki so seveda naložbe, več investicij že prihaja. To smo videli To smo videli v Grčiji pozitiven trend oziroma obračanje na vzgor, pri tem pa je ključna beseda zaupanje in stabilnost. Menil sem že oceno rasti, gospodarske rasti. Gospod Papademalos, če zaključim, zelo pogosto razpravljamo o Grčiji in zelo pogosto se ne strinjava, kot ste rekli, ampak upam, da se lahko strinjava vsaj to, da je perspektiva veliko boljša ta hip. In če lahko nadaljujemo v tej smeri, bomo, verjamem, vsi na koncu prepričani, da se v Grčiji nekaj spreminja in zunaj Grčije kolikor sem danes izvedel od inštitucij, stvari eh, potekajo zelo dobro. Veliko eh, primarnih akcij je še vedno potrebnih, eh, ampak eh, mislim, da se bo to zgodilo. Grška vlada je na to pripravljena. In to pomeni, da lahko začnemo z novimi črpanji že v začetku naslednjega leta in začnemo z pripravami za razpravo o dolgu. Zadnje dogovori glede dolga so pomenili nek eh, mehanizem, ki omogočajo možno eh, vezavo med eh, ukrepi za lajšanje dolga z. Eh, navezavo na ukrepe za rast oziroma doseženo rast. Pripravljeni smo torej lajšati eh, probleme dolga za Grčijo. Eh, potem pa mehanizem za naslednje desetletja, to, o tem bomo razpravljali na začetku naslednjega leta in ne na zadnje upam, da bomo zaključili program na pozitiven način. Ja, hvala, gospod eh, Dizelblom. Pričakovali smo, da boste prišli dolgo, zato smo sedaj veseli, da ste prišli, da ste bili z nami. Mi smo odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Vi ste pomemben sogovornik, da se vključite v naše delo. Hvala, da ste na poslušali, poskušali odgovoriti na vaše vprašanja in upam, da se boste še kdaj zglasili pred evropskimi volitvami in nam prinesli več, še več rezultatov. In boste poslušali naša kritična vprašanja, mi bomo pa z veseljem vedno slišali. Uh, vaše dobre rezultate. Najlepše hvala. Um, 21. novembra med 9. Eh, in 12.30 imamo naslednjo sejo. Glede koordinatorjev, kdaj imajo oni naslednji sestanek? Ja, isti dan. Popovdne. Uh, eh, hvala za vašo eh, udeležbo na tem dolgem in plodnem sestanku odbora. Hvala.